Like... Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja za gospodarstvo Palo Gentiloni um, ter pa člani odbora Ekon kot uh, pristojnega odbora za zaslišanje vsi lepo pozdravljeni. Prav tako dobrodošli član, člani um, odbora za proračun ter pa odbora Empel uh, kot uh, pridruženih odborov ter dobrodošli tudi člani odborov Inta in pa Inko preko dveh eh, vabljenih odborov na zaslišanje. Pa še nekaj, v skladu z smernicami za odobritev komisije, parlament ocenjuje kandidate glede na splošno strokovno znanje, zavezo evropskim vrednotam in pa osebno neodvisnost. Prav tako tudi ocenjujo znanje o ustreznem portfelju in pa njihove komunikacijske veščine. Kot kot veste, je kandidat že vnaprej poslal pisne odgovore na zastavljena vprašanja. Uh, pisne odgovore so člani dobili v vseh ustreznih jezikih. Odbor za pravne zadeve ni podal nikakršnih ugovorov na to zaslišanje. Naj na kratko še razložim strukturo današnje razprave. Kandidat za komisarja bo najprej podal ustno izjavo, ki naj ne bila daljša od 15 minut. Potem bo imel na voljo še 5 minut ob koncu tega srečanja za zaključne pripombe. Po uvodu boste imeli čas za 25 vprašanj poslancev. Razprava potekala v okviru petminutnih eh, sklopov, ena minuta za vprašanje, potem dve minuti za odgovor in potem še dodatno vprašanje. Eh, tudi tukaj bo vprašanje do ene minute in potem še ena minuta za odgovor za kandidata. Najprej prvi krok sedmih vprašanj, ta vprašanja bodo zastavili predstavniki političnih skupin. Potem drug krok osmosti vprašanj pa je vezan na splošno porazporeditev vprašanj po političnih skupinah, kar vključuje tudi predstavnike samostojnih poslancev. Tolmačenje bo na voljo v 23 jezikih, zato lahko vsi govorci uporabite svoje jezike. In to, kar boste povedali, bo uh, tolmačeno, zato vas prosim, da ne govorite prehitro. Razprava se prav tako prenaša po spletu, na spletni strani parlamenta in na voljo bo tudi dostop do videoposnetka po zaslišanju in to na isti omenjeni spletni strani. Sedaj pa Gospod eh, Gentiloni, gospod kandidat za komisarja, prosim za um, vodne pripombe, ki naj ne bi bile daljše od 15 minut. Grazie, signora presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe poslanke, gospodje poslanci. Zares mi je v veliko čas, da sem danes lahko tukaj z vami. Skoraj 20 let parlamentarnih izkušenj imam. Bil sem poslanec, predsednik odbora, minister predsednik vlade in vsem tem času sem se naučil, da se je potrebno pogovarjati z neposredno izvoljenimi predstavniki ljudstva. Današnja izmenjava mnen je prva priložnost za to, da vam prisluhnem in s tem bom nadaljeval, tudi če bom izbran za eh, komisarja. Če bi za nekaj besedami povzel svoj načrt, potem bi rekel uh, ambicija, ambicije in uh, pa sodelovanje. Torej želim uh, vključujoč program in ambiciozen program. V preteklosti smo bili priča krizem in zagotovo je bilo izzivov veliko. Veliko izzivov pa nas tudi še čaka. Brexit z vsemi težavami, ki so s tem povezane, rezultat je še negotov. Uh, Poleg tega pa so naši državljani razočarani, nekateri celo sovražijo Evropo. Tudi geopolitična negotovost je izjemno velika in eh, hitro se razvijajo zadeve na tehnološkem področju. Torej, nas čakajo različni izzivi in ti se tudi razlikujejo od države do države vendar eh, pa se posod kaže nasprotje med gospodarsko rastjo in pa okoljsko in pa socialno netrajnostjo te rasti. In državljani želijo ustrizne odgovore. Pomislimo na mlade v tem tisočletju. Ne želimo jih razočarati, ne želimo jih razočarati, kar zadeva okolje prvič imamo generacijo, ki ima slabše možnosti od generacije staršev. Moja generacija je veliko pridobila zaradi Evropske unije. Prihajam iz eh, Rima in tam je bila sprejeta tudi izjava, s katero, slavnostna izjava, s katero so predsedniki in voditelji obeležili 60-letnico rimskih pogodb. Konec delitve Evrope je to uh, eh, pomenila. Ključnega pomena pri tem je bila združitev Nemčije. Evropska unija je zagotovila izjemne dosežke in zato mora biti naš načrče toliko bolj ambiciozen. Boriti se moramo kajti svet okoli nas eh, se spreminja. To je rekel Žan Moni, eden izmed ustanovnih očetov Evropske unije in še nikoli niso bile tako aktualne kot danes. Imamo veliko odgovornost in prepričan sem, da morata Evropska komisija in Evropski parlament tesno sodelovati v spopadanju z novimi izzivi. Če bom potrjen za komisarja, se bom eh, tem izzivom zoprstavil z pogumom. Evropa je zmeraj bila v osrčju mojega delovanja. Z velikim navdušenjem se bom soočil z tem izzivom kot italijan in kot evropejec, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta. V političnih smernicah je novo izvoljena predsednica komisije izpostavila svojo vizijo Evrope želi prehod eh, v novo digitalno dobo in pa zdrav planet. In Evropa lahko preživi le, če bo povezala državljane in če bo ukrepila socialno gospodarstvo. In to bo tudi moje vodilno načelo. Tesno bom sodeloval z podpredsednikom Valdisom Dobrovskisom in pa z drugimi člani kolegija. Skupaj se bomo odzvali na verodostojne zahteve evropejcev. Želijo blaginjo, stabilnost in pa zaščito. Moj načrt komisarja za gospodarstvo bo temeljil na prednostnih nalogah, ki so zapisane v pismu o nameri. Odnegdaj sem si prizadeval za okolje pravzaprav že 35 let. Danes eh, vsi vemo, eh, da se moramo odzvati takoj, če želimo zaščititi naše okolje in če se želimo boriti proti podnebnim spremembam. Potrebujemo torej vključujočo rast, to mora biti naša prva prednostna naloga. Sklenil bom partnerstva z državami članicami, vzpostaviti želim reden dialog z eh, vladami, z državljani in pa z civilno družbo. Zagotoviti je potrebno eh, gospodarski nadzor. Uresničiti je potrebno trajnostne cilje tisočletja v okviru evropskega semestra. Pri tem pa moramo ostati osredotočeni na svoje cilje. Vključujoča rast pa pomeni tudi socialno trajnost. Vedno več je neenakosti, ki vplivajo na evropski socialni model in na to se je potrebno odločno odzvati zmanjšati je potrebno razliko med spoloma. To je prednostna naloga vključujoče Evrope. Poleg tega pa je potrebno zagotoviti e, izvedbo oziroma izvajanje e, evropske scheme e, zavarovanja za brezposelne. To nikakor ne bo lahko, ampak skupaj lahko zagotovimo zaščito državljanov v eh, težavnem obdobju njihovega življenja. Poleg tega bom nadzoroval tudi izvajanje pakta stabilnosti in rasti. Želim zagotoviti trajnostne javne finance. Uporabljal bom načelo prožnosti, kadar bo to potrebno, zato da bi dosegli ustrezne davčne rezultate. Davčna politika mora igrati vlogo stabilizatorja, hkrati pa mora uspodbujati ulaganja, ki jih še kako potrebujemo. Pri izvajanju pravil se bom osredotočil na znižanje javnega primankljaja. Zelo dobro vem, kako. Uh, negativno lahko eh, visoki dolgovi vplivajo na stabilnost eh, financ. Poleg tega se bom osredotočil tudi na fiskalno področje. Ne želim upočasnitve našega gospodarstva. Seveda pa pakt stabilnosti in rasti ni popoln, zaradi tega bom izkoristil priložnosti, eh, ki se bodo pojavile ob pregledu dvojčka in eh, šestorčka in eh, opr se bom na izkušnje iz preteklosti in pa na priporočila Evropskega davčnega odbora. Poleg tega bom izvajal program Invest EU in pa program izvajanja naložb, kajti naše gospodarstvo še kako potrebuje vlaganja. Le na ta način bomo lahko zagotovili energetski prehod, ozelenitev našega gospodarstva in le na ta način bomo dosegli naše podnebne cilje. Potrebno je vlagati v raziskave, razvoj in digitalizacijo. Vlagati je potrebno tudi v trajnostno infrastrukturo. Potrebujemo socialna vlaganja. Poleg tega moramo ukrepiti našo enotno valuto zaokrožiti moramo gospodarsko in pa denarno unijo. To je ena izmed eh, prednosti novo izvoljene predsednice in to je tudi moja prednostna naloga. Zahvaljujem se parlamentu eh, za ambiciozno stališče na tem področju. Potrebno je ukrepiti tudi stabilnost eh, in ukrepiti je potrebno zaupanje v evroobmočje. Vloga evra mora postati pomembnejša v svetu in to je geopolitična, naša geopolitična naloga. 70 odstotkov državljanov meni, da mora Evropska unija storiti več eh, na, boju, na področju boja proti davčnim utajam. Prizadeval si bom za učinkovito obdavčevanje v Evropski uniji. Moja prva prioriteta bo, da zagotovim, da davčna politika prispeva k ozelenitvi evropskega gospodarstva. Prizadeval si bom eh, za nov okvir okoljskega obdavčevanja. Na ta način eh, želim uspodbuditi prehod na eh, okolju prijazno gospodarstvo. Poleg tega je potrebno dopolniti direktivo o zelenem energetskem davku, prilagoditi jo je potrebno okoljskim ciljem, poleg tega pa je eh, potrebno zagotoviti eh, tudi eh, obdavčevanje na meji in sicer oglično obdavčevanje na meji. Le na ta način bomo namreč dosegli naše cilje. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za uravnoteženost. Ogledal si bom tudi klauzulo v prehodu in pa druge pravne instrumente v pogodbah, ki omogočajo sprejem davčnih ukrepov za kvalificirano večino in v postopku so odločanja. Moj drugi cilj pa je evropski prispevek k reformam eh, na eh, področju eh, mednarodnega obdavčevanja pravnih oseb. To področje je potrebno prilagoditi 21. stoletju. Trenutni sistem je zastarel. Prehod na digitalno gospodarstvo je vodil vsega v še večji razkorak med tem, eh, kje se ustvarja dobiček in kje se eh, ta dobiček obdavčuje. Davčne politike se osredotočajo na kratkoročno zbiranje sredstev. Potrebno je modernizirati eh, davek za pravne osebe in te pogovori potekajo v okviru G20 z podporo OECD. Prihodnje leto bomo morali pregledati eh, napredek teh mednarodnih pogovorov. Če ne bo dosežen noben napredek, bom predlagal uvedbo eh, pravičnega evropskega davka na dobiček in pa evropskega davka za pravne osebe. Potrebno se je boriti tudi proti davčnim utajam, ukrepiti je potrebno zaupanje naših državljanov v davčno politiko. Rad eh, bi nagradil tiste državljane, ki spoštujejo pravila in uh, kaznoval tiste, ki jih ne spoštujejo. Poleg tega sem ponosen tudi, da uh, sem imenovan za komisarja za carinsko unijo, ki je eden izmed temeljev našega notranjega trga. Številni jemljajo carinsko unijo za samoumevno. Ampak napetosti, ki se pojavljajo na področju trgovine, varnosti, uh, spreminjajočih trgovinskih eh, modelov eh, in pa izzivi, ki so povezani z e-trgovino, predstavljajo tudi pritisk na carinsko unijo. Mislim, da je potrebno carinsko unijo narediti še učinkovitejšo. Ne le moji načrti, ampak tudi prednostne naloge novo izvoljene komisije pa zahtevajo tudi zanesljive statistične podatke. Potrebno je zagotoviti neodvisnost Eurostata in pa pristojnih nacionalnih organov. Zagotovil bom, da bo Eurostat ostal verodostojna referenčna točka za statistike in pa eh, podatke o Evropski uniji. Gospa predsedojoče, poslanke in poslanci. Navedel sem le nekaj izmed temeljnih ciljev ki sem si jih zastavil eh, in jih nameravam izpolniti, če bom eh, potrjen za komisarja za gospodarstvo. Če želimo cilje doseči, pa eh, bo do potrebne tudi velike politične ambicije in velika politična zavezanost. Spoštujem različna stališča političnih skupin držav, članic in pa evropskih geografskih območij. Ampak v interesu naš, nas vseh je, da preprečimo, da bi te razlike vodile v predsotke in da bi nas zaustavile na naši poti sprememb v tem hitro spreminjajočem se svetu. To bi bila tragična napaka. Imam dolge politične izkušnje in torej zelo dobro vem, da potrebujemo rešitve, da eh, se bo potrebno pogajati o kompromisih, da je potrebno spodbujati sodelovanje kolegija Evropske komisije še prav posebej pa ne smemo pozabiti na uh, naša na našo uh, eh, najdragocenejšo dobrino in sicer je to zaupanje naših državljanov. Z Evropskim parlamentom je potrebno spostaviti eh, stalen dialog. Z odborom Ekon se bom posvetoval pred vsako pomembno odločitvijo povezano z Evropskim semestrom. Sodeloval bom z vami, še prav posebej uh, na področju novih prednostnih nalog, eh, ki jih je identificirala nova izvoljena predsednica komisije, gospa von der Leyen. Spoštovati nameravam dobra pravila Evropske unije na področju sodelovanja, vendar to niso le pravila, to je politična izbira v trenutku, ko je še kako pomembno, da branimo liberalno demokracijo, ki je trenutno pod velikim pritiskom. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you. Thank you, hvala lepa, gospod eh, Gentiloni. Sedaj pa gremo na vprašanja. Najprej koordinatorji um, odbora Ekon. Markus Ferber za ILS je prvi. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospod Gentiloni. Toliko klicev iz Rima sem dobil uh, na temo, kako zelo dober kandidat ste, da si skoraj da ne upam zastaviti vprašanje. Le papež me ni poklical. Moje vprašanje pa je, kaj boste storili za paktom stabilnosti in eh, rasti? Eh, namreč v zvezi z prejšnjo italijansko vlado ste dejali, da težava ni v evropskih pravilih, ampak. Uh, v zanemarjanju teh pravil. To bi celo jaz lahko podporil. Po drugi strani pa ste bili že večkrat kritični do pakta stabilnosti in rasti. Nova italijanska vlada, tudi eh, kot prejšnja vlada, raje govori o prožnosti v paktu stabilnosti in rasti, kot pa o spošt spoštovanju tega eh, pakta. Eh, in uh, v prihodnjem letu naj bi prišlo celo do povišanja strukturnega primankljaja, ne le nominalnega primankljaja, tako da na strukturne reforme sploh ne boste pripravljeni. Torej bi vam rad zastavil vprašanje, kaj boste storili za paktom stabilnosti in rasti in ali boste zagovarjali spoštovanje pravil tudi pri pregledu italijanskega proračuna. Uh. Well, thank you very much, honorable Ferber. Hvala lepa, dragi poslanec Ferber. In lepo, da ste dobili toliko klicev iz Rima. No, ampak vaše vprašanje je gotovo bistveno. Imamo naša pravila, ter pa pakt o stabilnosti in rasti in ta pravila je treba uveljavljati v okviru tega pakta. Eh, je tudi določena stopna fleksibilnosti. To ne pomeni popuščanja ali pa kompromisov do določene države. To so pač naša pravila. Sedaj ne bi komentiral italijanskega osnutka proračuna, ker ga v bistvu še nimamo. Uh, ta predlog bomo dobili čez 12 dni. In takrat bom komentiral omenjeni predlog proračuna. Eh, predvsem se bom srotočil na dialog in na spoštovanje pravil. In ta predlog bom obravnaval na enako resen način kot predlog eh, vseh drugih 26 držav. Eh, dragi poslanec eh, Ferber, rad bi bil kristalno jasen, če bo le možno. Nisem in ne bom predstavnik ene izmed vlad v komisiji. Komisija ima um, sicer predstavnike, um, ki jih pošlja vlade, ampak sam se bom zauzemal za gospodarstvo, kot komisar za gospodarstvo. In zato bom obravnaval vseh 27 vseh 27 predlogov proračuna, ko bom, upam, da potrjen za komisarja. Ja, eh, eh, Hvala lepa, gospod Gentiloni. Pogodbe eh, Evropske unije in pa prihodni načrti za pakt stabilnosti in rasti obsegajo le dve strani. Eh, priročnik Evropske komisije za tolmačenje pravil pa ima več kot 200 strani. Ne vem, ali eh, bi eh, lahko ta obseg nekoliko zmanjšali. Tega vprašanja vam niti ne bi zastavil, čeprav bi to z veseljem storil. Ampak zanima me, ali države članice točno vedo, kaj pomenijo ta pravila. Eh, ali pa lahko vsake, vsaka država na teh 200 stranih najde svoje tolmačenje pravil. Ali ne menite, da bi morali zagotoviti večjo jasnost in pa tudi natančnost pri paktu stabilnosti in rasti? Ali ne menite, da je to nujno potrebno, eh, če želimo tudi uvedbo sankcij, kadar pride do kršitve pravil? Ja, Hvala. Seveda se strinjam z vami, ko pravite, da pravila pakta o stabilnostni rasti uh, niso ravno um, enostavna za tolmačenje. Evropski fiskalni odbor je tudi podal svoj prispevek, osredotočili so se na tri dejavnike, kaj je bolj enostavno, kaj je bolj izvedljivo in pa kaj je proticiklični ukrep. To so trije ključni elementi, ki so zelo zanimivi. Sedaj, kot veste, poteka pregled eh, pravil dvojčka in pa šestočka in sedaj moramo končati ta pregled še do konca tega leta. To bo potem odlična priložnost za razpravo o prihodnosti ali bomo spremenili zakonodajo ali pa bomo zagotovili bolj enostavno tolmačenje teh pravil. To pomeni razprava in um, ta razprava bo potekla tudi z vami. Uh, Hvala lepa, sedaj pa Jonas Fernandez, uh, SND. Hvala za besedo, predsedujoča. Gospod Gentiloni. Zdi se, da se Evropa sedaj sooča z novo gospodarsko krizo, gospodarska rast se je upočasnila, monetarna unija pa ima tudi določene omejitve, kakor tudi sama monetarna politika, ki jo izvajamo. Zato potrebujemo tudi fiskalno politiko. Zato pa je treba tudi uh, malo spremeniti in prenoviti pakt o stabilnosti in rasti. Vem, da sedaj s tem hočemo nadzirati finance v posameznih državah članicah, s tem se strinjam, ampak poleg tega moramo tudi uporabiti več prožnosti, tako da bi recimo lahko ene države članice pomagale drugam. Dejali ste, da mora imeti pakt več anticiklične zmogljivosti. To pa tudi pomeni, da mora imeti komisija tudi dovolj pristojnosti, da spodbuja določene države članice, da vlagajo več. Se pravi, kako boste malo prenovili ta pakt, da bo ustrezal realnosti? Uh, yes, Hvala. Res je, da se soočamo z upočasnovanjem, kot eh, pravi poslanec eh, Fernandez. Hvala lepa za to vprašanje. Res je, ehm, gre za upočasnovanje gospodarstva. Na začetku novembra bomo imeli naslednje gospodarske napovedi. To bo približno čez eh, kak mesec. Potem mislim, da bomo lahko vedeli, kakšna je razsežnost tega upočasnovanja in pa kakšna koliko časa bo to trajalo. Potem se lahko odločimo, kaj storiti glede fiskalnega področja. No, nasplošno pa se strinjam s tem, kar pravite. Namreč pakt o stabilnosti in rasti se ne osredotoča izključno na zniževanje dolga. Gre tudi za rast in pa za to, da potrebujemo v Evropi usklajeno davčno politiko in proračunsko politiko. Kajti monetarna politika kot taka sama ni zadostna. Vsaj na splošno rečeno ne. Sploh pa ne v teh časih, ko se soočamo z upočasnevanjem gospodarstva. Monetarni politiki moramo dodati še bolj usklajeno fiskalno politiko seveda moramo potem tudi razlikovati med različnimi državami. Obenem pa se moramo predvsem osredotočiti na naložbe. Na voljo je več mehanizmov in orodij iz programa predsednice von der Leyen, tako se lahko osredotočimo na naložbe. In hvala lepa vam kot uh, eh, sopročevalcu in pa drugim pročevalcem v senci, ker ste se odločili, da bomo vzpostavili program Invest EU. To je zelo pomemben mehanizem za vse nas v naslednjih petih letih. Naslednje uh, dodatno vprašanje. Si, kandidato. Hvala za to pojasnilo. Ja, treba je prenoviti pakt za stabilnost in rast tako, da bomo imeli globalno politiko v anticikličnih časih. Poleg tega pa potrebujemo tudi posebne inštrumente za evroobmočje, kajti s temi inštrumenti bi lahko tudi dopolnjevali nacionalne instrumente v državah članicah. Zanima me, ali bo komisija tudi nadgradila vse načrte na področju naložb, Zanima me tudi, ali bo gospa von der Leyen še več vlagala v nova delovna mesta. Zanima me, kaj si mislite o teh razpravah, da se vzpostavi nov inštrument, s katerim bomo dopolnjevali nacionalne politike, tako da bomo bolje upravljali te ciklične vzorce gospodarstva. Well. No slišali smo več eh, zelo um, smiselnih pripomp v zadnjih tednih um, številnih pomembnih predstavnikov. Dejali so, če želimo monetarno unijo, potem potrebujemo tudi orodja za stabilizacijo. Tudi predsednik ECB eh, e Dragi je to povedal tukaj pred nekaj tedni, tudi Mednarodni denarni sklad in pa OECD to pogosto podarajo. No, ampak prav tako pa je res, da se soočamo s političnimi razkoli um, v in pa med državami članicami. Izvoljena predsednica je predstavila nekaj relevantnih orodij. Kot prvo, schema za zavarovanje za brezposelne, potem instrument za proračun za konvergenco in pa za konkurenčnost. Potem so tukaj na voljo še drugi predloge ki jih je komisija predstavila že prejšnje leto. Mislim, um, da ne smemo izključevati ničesar. Lahko nadaljujemo to razpravo. Seveda moramo poštivati različna stališča vseh, ampak prihodnost monetarne unije je poglobitev te unije tudi preko urodi za stabilizacijo. Luis Garicano from Renew. Hvala, Luis Garicano, Renew. Gracias, Hvala za besedo, predsedojoči gospod Gentiloni. Bom šel v tej smeri v zvezi z orodji za stabilizacijo, ki ste jih omenili. Poleg tega je novo izvoljena predsednica tudi predlagala novo pozavarovalno schemo za nadomestila za brezposelnost. Seveda to je zelo močna schema, gre za orodje, ki lahko pomaga evro območju in njegovi stabilizaciji, ampak seveda zatakne se v podrobnostih. Zato je treba razjasniti vse te podrobnosti. Prosim, pojasnite mi, kako lahko vzpostavimo to schemo tako, da se bomo izognili določenim tveganjem. Eh, o kateri razmišljamo zlasti v moji poslanski skupini in sicer, da bi se izognili finančnim tveganj in da bo ta schema tudi skladna z nacionalnimi schemami za pozavarovanje v primeru brezposelnosti. Se pravi, potrebujemo več podrobnosti v zvezi s to schemo. Well, thank you. Hvala lepa spoštovani poslanec Garikano. Ta predlog eh, ima dva cilja. Ne smemo podcenjevati enega izmed ciljev. Predvsem eh, moramo eh, nekaj narediti za državljane, namreč, da imamo socialni cilj, to pa je to, da okrepimo um, te instrumente za boj proti brezposobnosti. To je zelo pomembna točka, kaj ti tukaj se lahko združimo in skupaj pripravimo instrument z jasnim socialnim sporočilom in pa socialnim namenom. Prav tako pa bo to tudi um, mehanizem, ki bo poskrbel za stabilizacijo. Ni pa to samo stabilizacijsko orodje, to želim podariti. ta schema zavarovanja za brezposelne ne sme biti, kot pravite, ne sme biti orodje za stalne prenose sredstev od ene do druge države. Prav tako ta schema ne sme spodkopavati strukturnih reform, ki potekajo v določene države članice. Ta schema se mora osredočiti na ustrezne zunanje šoke, in potrebujemo tudi hiter mehanizem avtomatske prerasporeditve sredstev. Potem pa je tukaj pred nami še širša velika naloga, to, da opredelimo mehanizem. To bo tehnično in pa politično pomena naloga. Namreč vprašanje je, ali se bo ta schema osredotočila na posojila ali na neposredno podporo nacionalnim proračunom. To je zelo relevantna razprava. Tu imamo dva scenarija in ni nujno, da sta oba protislovna med seboj. Eden proti drugemu lahko z eh, enim scenarijem začneš in potem naprej. Ampak skratka, na tem moramo še delati v naslednjih tednih. Moramo biti zelo hitri in učinkoviti mucho deseo de trabajar con usted en esta. Seveda z veseljem bomo sodelovali z vami pri oblikovanju te scheme. Zanima pa me časovnica. Kdaj mislite, da bo komisija predlagala ta zakonodajni predlog ali bo to velika prioriteta komisije? Se pravi, prosim, pojasnite nam celotni časovni okvir te scheme. Uh, takoj bom začel z delom, takoj, to je seveda odvisno od političnega razvoja dogodkov, ampak ne mudimo pomeni, če bom potrjen, potem bom takoj začel delati um, s kolegom Šmitom in pa s celotnim kolegijem. Če sem čisto iskren, bi rekel, da to, da ta schema temelji na likvidnosti in pa posojilih, um, je nekaj enostavnega. No, um, nič ni enostavno, nič ni lahko, ampak je pa lažje, hitrejše, kot pa, če bi temeljila na proračunski podpori. To bi bilo bolj kompleksno in to bi tudi imelo določene posledice pri opredelitvi evropskega proračuna. Kot pa sem že povedal v vodnem nagovoru, moramo biti veliko potezni tudi pri tej temi. Mislim, da je prav, da smo čim bolj ambiciozni. Sven Gigold. Hvala. Sven Gigold, zeleni. Mr. Gentiloni. Eh, gospod Junteroni, Lux Leaks in pa drugi škandali so škodovali učinkovitosti in pa ehm, vrednostnosti evropskega notranjega trga. Eh, prejšnji komisar je prispeval k napredku pod pritiskom Evropskega parlamenta, ampak zloraba notranjega trga za nepoštene in prenisko obdavčitve pa je še vedno resen problem. Ali boste predstavili akcijski načrt za pošteno in zeleno obdavčitev? kar bi vključevalo tudi nove zakonodajne pretoke. Kot prvo, eh, nov davčni svežen EU za učinkovito obdočitev podjetij, tako da bi prispevali k minimalni davčni osnovi za podjetja v Evropsko uniji. Kot drugo, ehm, da bi se bolj sredočili na zeleno eh, obdočitev, tudi davek na kerozin za letalski sektor bi lahko vedli in potem še eh, oglični davek, tudi um, na mejah, tako da bi spoštovali načelo onesnaževalec plača. Kaj mislite o vsem tem? Hvala lepa, spoštovani uh, poslanec Gigold. Sam osebno sem prepričan, da Eh, je vprašanje obdočitve ključno. V prejšnjih um, letih in desetletjih se to ni veliko krat pojavljalo kot pomemben instrument v EU institucijah. Uh, veste, zakaj se je to dogajalo, ampak sedaj je to vprašanje postalo vedno bolj pomembno, sploh v zadnjih letih. To smo dosegli tudi zaradi pobud parlamenta. Seveda, bom upošteval to, kar je bilo že doseženo v prejšnjih letih. Veliko pomembnega dela je bilo upravljenega. No, moja naloga pa bo, da poskušam ohraniti ta politični zagon pri omenjenem vprašanju in če bo mogoče še ukrepiti zagon. Omenili ste nekaj predlogov. Zaveza za nov akcijski načrt. To je lahko ena izmed poti kako poskušati takoj posredovati to sporočilo. Da smo zavezani napredku pri tem vprašanjih um, okolje, uh, digitalne, um, torej um, davčne kolofije um, ter pa konsolidirana davčna osnova za podjetja in podobno. Lahko bi pripravili predlog za kolegi, kjer bi imeli v mislih predvsem interese državljanov in pa javni interes. Kot veste, zelo dobro, bolj kot pa sam. To, vem, to je osebna politična zaveza. Delo poteka v kolegiju komisarjev in prav tako tudi delamo v okviru različnih institucij. Vse odločitve glede obdavčitve potekajo soglasjem eh, tudi sveta. Tam eh, mora doseči soglasje in to bo eden izmed največjih političnih izzivov v naslednjih letih za vse nas. Dodatno vprašanje. Hvala lepa za to osebno zavezo, ampak poleg tega še nekaj. Prejšnja komisija je podala predloge, ampak svet jih je potem blokiral. V pisnih odgovorih ste dejali, da ste pripravljeni na to, da bi pri nekaterih predlogih imeli kvalificirano večino po členu 116 pogodbe, ne pa več soglasja v svetu. Pri katerih predlogih bi predlagali kvalificirano večino in kdaj bi to lahko predlagali? Uh, <clears throat> uh well, there are... kot veste. Gre tukaj za zelo zapletena pravna vprašanja. Omenili ste člen 116 pogodbe in tu gre za večji odklon od pogojev enotnega trga. če se bomo tukaj sklicovali na člen 116, potem se moramo pri izbiri vedno navezovati na omenjeni pogoj. Pri okoljskih vprašanjih ali pa pri konsolidiranju davčne osnove za podjetja lahko uporabimo ta člen 116 eh, samo v primeru, ko se vsi strinjajo, da je prišlo do jasnega odklona od običajnih pravil. Potem glede premostitvene klauzule, eh, to je še drugo vprašanje, sedaj mi je znakalo časa za ta odgovor. Morda se bo to še pojavilo pozneje. Ampak eh, tukaj pri tej klauzuli imamo manj pravnih omejitev, kot pa pri členu 116. Eh, ampak se pa tukaj tudi potrebuje soglasje. Tonio Rinaldi from ID. Hvala lepa za tebe, gospod Rinaldi, ajdi. Grazie, signor presidente e signor... Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod kandidat za komisarja, govoril bom italijansko. Gospod Gentiloni. ali menite, da bi morali ponovno razmisliti o metodi komisije za izračun vrzeli eh, pri eh, dejanskih rezultatih, kadar je eh, rezultat izračuna BDP nižji od izračuna OECD in drugih mednarodnih organov v Italiji je 30. septembra bil predložen proračun in namesto, da bi prišlo do izboljšave eh, za nič cela šest odstotka na področju strukturnega proračuna, je prišlo do znižanja za nič cela ena odstotka. Vse skupaj pa je povezano tudi z nerealističnimi obljubami v zvezi z pridobitvijo sredstev eh, zaradi sankcij na davčne utaje. Ali to pomeni, da italijanska vlada ne spoštuje deveto stran eh, pravil eh, o proračunu? In zanima me, ali se boste soočili tudi z velikim trgovinskim presežkom nekaterih držav članic, predvsem Nemčije in pa nizozemske, ta presežek presega šest odstotkov, kot je predvideno v šestočku. Hvala lepa. Spoštovani gospod Rinaldi, dovolite, da spregovorim o uh, sporočilu o posodobitvi proračuna. Eh, to je eh, določilo eh, italijanske zakonodaje oziroma pravilo italijanske zakonodaje in to še ni dokončen proračun. To je potrebno povedati, preden odgovorim na naslednje vprašanje. Seveda se bom od 1. novembra s tem ukvarjal, če bom potrjen za komisarja in sicer se bom ukvarjal z proračuni vseh 27 eh, držav članic, eh, tudi Italije. In do sredine oktobra naj bi dobili vse predloge proračuna, tudi italijanski predlog. Kar eh, zadeva potencijalno rast in pa vrzel pri dejanskih rezultatih, je potrebno povdariti, da so številne politične stranke v zadnjih letih izpostavile, da je vse te faktorje težko povezati z načeli varnosti in tudi Evropski davčni organ je pred kratkim eh, predlagal, da se sprejmejo eh, bolj jasna pravila, predvsem kar zadeva recimo eh, javno porabo. Trenutno imamo nejasna pravila, ki so podvržena subjektivnim ocenam v preteklih eh, tednih, v preteklih mesecih bomo upravili pregled eh, dvojčka in šestorčka, ukvarjali se bomo s to temo in mislim, eh, da bi bilo potrebno uvesti preprostejša pravila. To je zelo pomembno, čas se mi je iztekel. tiste države članice, eh, ki želijo lahko seveda izkoristijo svoje davčne možnosti. Proračunska politika je v rokah držav članic. Sporočilo Evropske komisije pa je, da če ima neka država manevrski prostor, davčni manevrski prostor, naj ga tudi izkoristi. Dopolnilno vprašanje, kratek bom. Kaj pa proračun, ki je bil predstavljen 30. septembra? To je dokument, ki je seveda zelo pomemben, kajti sprejel ga je svet ministrov, sprejeti ga mora seveda tudi parlament in tam bodo morda še sprejete spremembe, ampak eh, temeljna usmeritev eh, je bila predložena. Torej mislim, da to eh, ni nek zanemrljiv dokument. Zanima me, kako se boste kot komisar na to odzvali, glede na to, da so prejšnjo vlado v komisiji obravnavali drugače pod narekovaji. Eh, kar pa eh, zadeva output gap, naj eh, povem, da bi morala biti metoda Evropske komisije, metoda izračuna enaka metodi OECD in pa Mednarodnega denarnega sklada. Zanima nas tudi, da je to, kakšne bodo možnosti eh, držav članic za ekspanzivno eh, davčno politiko. Kot smo že večkrat poudarili, upamo, eh, da boste vi to zagovarjali. Ja, gospod Rinaldi. Kar zadeva ekspanzivno davčno politiko, nisem imel časa, da bi na to odgovoril. Povedati moram, riflessione fatte in estate. Eh, avevamo eh, dato un'indicazione, come ricorderete, per una... Tekom poletja, kot gotovo veste, smo pročevali to idejo um, ehm, neutralnega davčnega strišča. Torej, zdaj naj bi dobili nove napovedi, ki bodo pokazale predvsem sledeče ali je ta upočasnitev rasti, in tukaj ne govorimo o recesiji, ampak o upočasnitvi rasti, ali je ta upočasnitev rasti eh, nekaj kratkoročnega ali pa bo trajala. To je zelo pomembno, če želimo sprejeti davčno politiko oziroma davčno usmeritev Evropske komisije, ki bo potem priporočena državam članicam. Hvala lepa za ta pa, Johan van Overtveld ekr. Gospod eh, Gentiloni, lepo pozdravljen. Tukaj sem. Dobro jutro. Veliko je bilo že povedanega o pakti o stabilnosti in rasti, o fiskalnih vprašanjih in podobno. Eh, prav tako boste, če ste potrjeni, odgovorni tudi za Eurostat. Tam še vedno velja pravilo. Javne naložbe je treba tudi upoštevati v letu izvrševanja proračuna. To je ekonomsko absurdno pravilo. Eh, vedno podjetja tudi uporabljajo deprecijacijo za naložbe. Bilo bi dobro, če bi lahko spremenili to pravilo. To bi bil najboljši način, kako bi okrepili naložbe in pa razširili fiskalni manevrski prostor za države. Ali boste spremenili to pravilo? Well, thank you for, for your question. Uh, the question allows me also. Hvala za to vprašanje. No, sedaj lahko povem nekaj zelo bistvenega. Ko sem bil uh, kandidat za komisarja in ko sem postal ta kandidat in ko mi je predsednica ki je bila izvoljena, rekla, da bom odgovorna tudi za Eurostat. Poleg uh, eh, Ekvina pa Taksuda, ki sta dva generalna direktorata, ki sta znana po učinkovitosti in kako ste dela. Takrat sem prejel naslednje sporočilo. In bi rad tudi tukaj ponovil. Namreč, komisar, ki je odgovoren za Eurostat, mora kot prvo ohraniti neodvisnost Eurostata. Glede meril, številk, glede politik in podobno. Tudi iz svojih izkušenj, eh, iz časa, ko sem bil predsednik vlade, vem, da politiki in pa tisti, ki so vladi, niso vedno zadovoljni z časovnico in pa vsebino statistik, ampak takšna so pravila. Moj prvi odziv na vaše vprašanje je naslednje. Ko bom pristojen za Eurostat, to pomeni, da ne bom nikakor vplival na njihove kriterije in pa avtonomijo. Parlament in pa kolegi se lahko pogovarjajo o tem, ampak eh, ne bo pa počel tega komisar, ki je pristojen za Eurostat. Ne bo ta komisar odločal o tem, ali je določeno merilo ustrezno ali ne. Še dodatno vprašanje. Fiskalna vprašanja se nanašajo tudi na davke. Zapisali ste, da ste za fiskalno usklajevanje. In prav tako pravite, da ste za kvalificirano večino pri teh davčnih vprašanjih. Kaj to pomeni preprosto povedano? To pomeni, da se boste bolj zauzemali za večje in manj za manjše države. Kaj pa boste napravili z um, čisto smiselnimi davčnimi interesi manjših držav? We'll no, poskušal sem vedno zauzemati za soglasje. To je nujno, če si evropski komisar. In še posebej je to nujno pri obdavčevanju. Imamo že omenjeni člen 116 in tukaj velja pravilo soglasja. Eh, prej smo eh, od komisije dobili predlog o večji digitalni prisotnosti in če se prav spomnim, je 24 držav to potrdilo, tri pa tega niso potrdile. No, ampak to je zaenkrat, morda ne za večno, ampak zaenkrat zaustavilo ta predlog. Imamo večje, manjše države in vloga vseh pri obdočevanju je izjemno bistvena. Imamo pa tudi javno mnenje, parlament, imamo premostitveno klauzulo, imamo člen 116 in tako dalje ne moramo sprejeti tega, da bi se izogibali odločitvam o davkih. Hvala. Manon Obri. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Manon Obri za Gue. Bonjour, bonjour, euh, monsieur Gentiloni. Alors, je vais repartir sur... Dobar dan. Gospod Gentoloni, spregovorila bom o davčnih utajah, eh, ki nas močno zaposlujejo. Ne bom navedla vseh eh, davčnih škandalov, eh, panamskih dokumentov, LuxLeaks in tako naprej. Ne bom govorila o davčnih oazah, ampak rada bi dala povdarek mednarodnim podjetjem, ki jih vi zelo dobro poznate kot je recimo podjetje eh, Amazon. Eh, to podjetje nekakor ni vzgled na davčnem področju. In eh, poleg tega so tukaj tudi davčne oaze, kot recimo Panada in tako naprej. Jaz delam za nevladno organizacijo Oxfam, ki jo najbrž dobro poznate. Veliko je tudi nevladnih organizacij, ki, organizacij, ki so danes zjutraj organizirale eh, protest, želijo zapolnitev teh eh, davčnih eh, vrzeli. S tem se je ukvarjal tudi poseben odbor Evropskega parlamenta, TAX3. Glede na kriterije in države na seznamu, me zanima, katere ukrepe boste sprejeli, da bo ta, list, da bo ta seznam bolj popoln. Eh, ali nameravate vključiti nove države in eh, ali eh, boste sprejeli ukrepe za vse nelojalne davčne prakse. Bon, merci de votre question. Lepša hvala za vaše vprašanje. Gospa Ubri, kar zadeva moj portfelj, davčni portfelj, ki ste ga omenili, svoje davčne podatke sem eh, poslal eh, odboru za eh, pravne zadeve. Nisem milionar. V nekaterih italijanskih držav, časopisih sem prebral, da bi naj bil milionar, ampak to ne drži. Povsem prav imate, da moramo biti učinkoviti in učinkoviti še učinkovitejši, ko gre za davčne oaze? Ali so bili ukrepe, ki smo jih sprejeli v preteklih eh, letih, neučinkoviti? Ja, jaz osebno ne mislim tako, ampak ne želim zagovarjati ukrepov, ki so bili sprejeti, kajti pri njih nisem sodeloval, vendar pa mislim, da mora biti parlament ponosen na to, da je prišlo do napredka tudi črni seznam, ki ste ga omenili, davčnih oas in tako naprej, je zagotovo izboljšal situacijo. Vendar pa lahko posredno potrdim tudi kot minister za zunanje zadeve, da v številnih državah po svetu ta črni seznam vendarle ima eh, velik vpliv. Gre za izvajanje mehke moči in zagotovo je ta seznam spremenil odnos problem, najbolj problematičnih eh, davčnih režimov. Storiti pa moramo seveda še več. Alors, ce No, zagotovo nismo govorili o milijonskih dobičkih, ko je šlo za e, vašo davčno napoved, ampak e, podjetja kot so Amazon e, so povsem drugačna zgodba. Tukaj gre za milijarde. Omenili ste črn seznam davčnih oas. Kaj pa države članice Evropske unije? če eh, želi eh, Evropska unija biti verodostojna, potem ne moremo dopustiti, da imamo znotraj Evropske unije eh, davčne oaze. Tiste države članice, ki zavirajo napredek na tem področju, niso velike države, ampak majhne, kot recimo Irska in pa Luksemburg. Ne moremo dopustiti davčne konkurence, ki povzroča negativno uh, davčno politiko, ta pa uh, povzroča veliko škodo. Katere ukrepe nameravate sprejeti na ravni Evropske unije ali eh, boste države članice Evropske unije obravnavali enako kot tretje države in v svetu je prišlo tudi do blokade direktive o davčni preglednosti ali ne meravate poskrbeti za to, da se bodo pogovori na to temo nadaljevali? Eh, ljudi. Mislim, da ne moremo sprejeti agresivne davčne konkurence med eh, državami članicami Evropske unije. To je dejstvo. Tega ne moremo sprejeti. Potrebno bo seveda delati na tem. minimalen davek, uvedba minimalne davčne stopnje je ena izmed možnih rešitev. Zelo dobro veste, da je ta tema optičala v svetu. Mislim pa tudi, da je to tema, ki vedno bolj zaposluje javno mnenje, parlamente, In uh, mislim, da imamo tudi jasno stališče komisarja za gospodarske zadeve in pa komisije. Eh, mi delali bomo na tem in našli bomo rešitve. Hvala za ta odgovor. Sedaj pa se bomo lotila drugega kroga vprašanj. Prosim, da se držite odobrenega časa za govor minuto za vprašanja in potem še minuto za dopolnilno vprašanje. Sedaj pa dajem besedo Joseju Karsi Margavi Marfilsa ILS. Hvala za besedo, predsedujoča, gospod Gentiloni. Govorim o tem, da ne gre samo za upočasnitev gospodarske rasti, ampak da se soočamo z hujšo krizo kot pa v letu 2008. Vse tudi zelo dobro poznate vse gospodarske napovedi, to, kar se dogaja med Kitajsko in ZDA. Ne smemo pozabiti še na Brexit, pa tudi na ostale mednarodne izzive. Zanima me, ali je edina rešitev to, da se lotimo strukturnih reform. Ampak Kristin Langar je tudi omenila, da je treba dati več prožnosti fiskalni politiki. Imam nekaj vprašanj za vas. Koliko časa bomo še lahko ustrajali pri tako nizkih obrestnih merih? Drugo vprašanje, omenili ste fleksibilnost, prožnost, a to pomeni, da ne boste vključili naložb oziroma naložb v določene sektorje, kajti vsi vemo, da ekološki prehod pomaga gospodarskim velikanom. Zanima me, kaj bo pravzaprav komisija storila na tem področju. Potrebujemo pravzaprav več prožnosti in ne samo strukturne reforme. Dobro, Markus Ferber tega prej ni omenil, jaz pa sem to omenil. Čaka nas huda gospodarska kriza. Uh, Hvala za to vprašanje, gospod Margajo. V španščini vam nažalost ne bom mogel odgovoriti, zato bom odgovoril v angliščini. Prej sem govoril o napovedi za november, kajti tukaj gre za velik mejnik. Je ja, pa res, da imamo tukaj tudi več gospodarskih napovedi, ki jih pripravijo različne mednarodne institucije. Res je, čaka nas upočasnitev gospodarske rasti, ta upočasnitev je zelo resna in prav imate, ta upočasnitev je lahko veliko daljša, kakor pa šest mesecev oziroma eno leto, kot smo si mislili čisto na začetku. Moramo pač počakati. Je pa res, da se ne moremo zanašati samo na monetarno politiko. Seveda se bomo pogovarjali o monetarni politiki in o odločitvah, ki so povezane z njim. Ne bom tukaj nič govoril o odločitvi ECB-ja. -ja. Mislim pa, da se vsi strinjamo s tem, da sama monetarna politika ni dovolj. Potrebujemo več orodi za te težavne razmere, ki nas čakajo in tudi potrebujemo več orodi za daljšo upočasnitev gospodarske rasti. Ne govorim o recesiji, ampak govorim o upočasnitvi gospodarske rasti. Kaj še potrebujemo? Potrebujemo bolj usklajeno fiskalno politiko, več naložb in tudi strukturne reforme so nujne. Na zadnjem Evropskem svetu so tudi sprejeli eno izmed zelo pomembnih odločitev, ki je povezana z proračunskim inštrumentom za konvergenčnost in konkurenčnost. In s tem inštrumentom bi spodbujali strukturne reforme seveda bomo videli, kako se bo ta inštrument financiral in kako učinkovit bo. Sam cilj tega inštrumenta pa je zelo jasen in gre tudi v smer, ki ste jo prej omenili. Imate še kakšno dopolnilno vprašanje? Trikrat ste omenili 27 napovedi, ampak še vedno je 28 držav članic. Prej ste omenili tudi carinsko unijo in carino. In tukaj seveda moram omeniti še Brexit in problematiko med Severno Irsko in Irsko. In mislim, da je treba biti tudi zelo previden, kaj ti Združeno kraljestvo sedaj namerava spostaviti Singapur v Evropski uniji. Sedaj imam pa še eno vprašanje. Gre za Gibraltar, kjer ni nobene obdavčitve. Recimo, obdavčitve so zelo nizke, tudi uh, Obdavčanje igr na srečo je skoraj minimalno, poleg tega pa je tudi obdavčanje pravnih oseb skoraj ničelno. Poleg tega pa obstajajo tudi velike razlike med državljani, ki tukaj živijo in sicer ena v primerjavi za šest. Zanima me, kaj bomo storili na tem področju, zlasti v zvezi z davčnimi oazami in kako bomo tudi urejali prihodnje odnose Združenega kraljestva z Evropsko unijo, tako da ne bomo imeli davčnega režima, ki bo ogrožal določene države članice, zlasti tudi proračun Evropske unije. Uh, <clears throat> well, it should be very clear. Naše stališče je zelo jasno dan potem, ko bomo imeli brexit brez dogovora, bo Združeno kraljestvo za Evropsko unijo tretja država. Tega si nismo želeli, to ni bil naš cilj, lahko pa se zgodi, da bo do tega prišlo, ker se bo pač Združeno kraljestvo enostransko o tem odločilo. treba tudi upoštevati dialog med Junckerjem in Johnsonom. Ampak irska meja ne bo trdna meja. Treba je popolnoma spoštovati velikonočni sporazum. Ne moremo sedaj ustvarjati novega velikega problema na irskem v Evropski uniji po Brexitu. Toliko o tem. Potem pa lahko omenim še dogovor z mejo v zvezi z Gibraltarjem. Ja, na nek način smo dosegli ta dogovor, se pravi, španska vlada je dosegla ta dogovor z Združenim kraljestvom v okviru Evropske unije in seveda zavezali smo se, da bomo seveda spoštovali določene obveznosti. Hvala se, daj pa gospod Šustersa, se in da. Hvala za besedo, gospod Gentiloni. Emu je sedaj pravzaprav vključena v samo vprašanje gospodarsko rast Evropske unije, ampak vse tudi spodkopava gospodarsko rast in spodbuja zadolževanje. Moram tudi omeniti, da je nova izvoljena predsednica omenila, da bomo imeli nov EU Investment program z res ogromnimi zneski. Moram pa povedati, da zasebni sektor tega ne bo spodbujal in financiral. To pa tudi pomeni, da tudi javni sektor igra zelo pomembno vlogo na tem področju, tako da bomo lahko spodbujali naložbe in na takšen način se bomo lahko bolje borili proti podnebnim spremembam. Evropski zeleni dogovor mora vključevati tudi javne in zasebne naložbe, tako da bomo lahko naredili ta zeleni prehod. Morda pa mora tudi vključevati evropske standarde za obveznice. Uh, well, thank you. Hvala za to vprašanje, gospod Šuster. Evropski zeleni dogovor je seveda zelo velika prioriteta v novi komisiji. Novo izvoljena predsednica komisije je to tudi jasno izpostavila. Osebno se s tem popolnoma strinjam. Seveda znesek, En bilijon je zelo ogromen. Seveda se bomo potrudili po naših najboljših močeh, da nam bo to uspelo. Sodeloval bom s Timers, Mancom, Zadobrovskisom. To sodelovanje je zelo pomembno. Moramo namreč ustvariti ugodne pogoje za mobilizacijo zasebnega kapitala. To je samoumevno. Ampak zato, da bomo dosegli to zavezo, pa se moramo seveda tudi povezati z javnim sektorjem. Moramo tudi mobilizirati javne naložbe po celotnem ozemlju Evropske unije. Ta načrt trajnostne Evrope oziroma naložb v trajnostno Evropo bo začel potekati sporedno z načrtom EU Invest. Slednji bo načrtu za trajno seveda dal velik prispevek zlasti zaradi zmogljivosti, ki jih ima program Invest EU. To pa je seveda tudi pomembno, da bomo lahko mobilizirali nove projekte z veliko kapitalsko udeležbo. Poleg tega pa moramo še določiti še standarde za zelene obveznice. To je seveda eden izmed novih ciljev komisije. Delo pa še poteka. Imate še dopolnilno vprašanje, gospod Šuster? Hvala za to pojasnilo, gospod Žentilon. Ja, seveda, potrebujemo uspešno strategijo. Zlasti, če nam bo uspelo doseči zelen prihod na gospodarstvo, s tem bomo tudi spodbujali našo gospodarsko rast in tudi spremenili same pogoje na mednarodnem gospodarskem trgu. Zato pa zlasti potrebujemo obdavčitev oglika na meji, to je tudi omenila novo izvoljena predsednica. Zanima me, kaj lahko pravzaprav storimo z tem novim pristopom prilagoditve obdavčitve na meji. Kot sem že dejal, delo že poteka v ustreznih službah Evropske komisije. Sporočilo, ki ga bom dal, pa je zelo jasno. Imamo če dalje več naložbenega kapitala, pa tudi možnosti po celotnem svetu za vlaganje s namenom in ta vlaganja so usmerjena tudi v okolje tega je če dalje več. In za zelenimi obveznicami bi lahko trgu dali tudi določena merila. Mislim, da bo to zelo dobro došlo. Poleg tega pa sem tudi prepričan, da bo vse tudi prispevalo k bolj ugodnim pogojem za naložbe. Res bi bilo nenavadno, da Evropska unija tukaj ne bi sodelovala, kajti gre za pozitiven razvoj dogodkov po celotnem svetu. Hvala. Preden pa bom dala besedo naslednjemu govorniku, moram vsem povedati, da že 15 minut zamujamo, tako da prosim se res držite odmerjenega časa. Žil Bojo za poslansko skupino Renew Europe. Oui, merci, monsieur le commissaire désigné. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Tukaj sem. Tekom zadnje predvolilne kampanje sem bil zelo presenečen, da so mi državljani pogosto zastavljali vprašanje glede harmonizacije davčne politike znotraj Evropske unije. To se mi je zdela tehnična tema, ne pa toliko politična tema, ki zaposluje naše državljane. In eh, glede na vprašanje kolegov, mislim, da tukaj ne gre zgolj za francoske državljane. Vi ste tudi omenili eh, to temo in zato se vam zahvaljujem. Si se strinjamo, da odziv Evropske unije ni v skladu z pričakovanji naših državljanov. Še prav posebej, eh, glede na to, da imamo postopek soglasja v svetu, kar je bilo tudi že omenjeno. Seveda je potrebno soglasje za to, da bi razveljavili soglasje in to je že paradoks sam po sebi. Vedno več eh, nas eh, je, eh, ki želimo, da bi prišlo do konkretnega napredka na tem področju. Tukaj gre za zelo zapleten problem in ne morem vas prositi, da ga razrešite v minuti ali dveh. Potrebno ga je razdeliti na majhne naloge. In moje vprašanje je sledeče. Kat kateri prvi konkretni ukrep boste sprejeli? Zato, da bomo v tem naslednjem mandatu, ki upam, da ga bomo upravljali skupaj, dosegli konkreten napredek za naše državljane. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Boje. Kot ste dejali, je potrebno soglasje, zato da bi se odrekli soglasju. Očitno to ni ravno lahko. Ne, očitno. Eh, lahko rečem kar, da je to zelo težko. V svoji uvodni izjavi sem dejal, da bodo potrebna velika politična prizadevanja. To je zelo pomembno, eh, predvsem zaradi podpore državljanov, zaradi podpore eh, različnih deležnikov in pa tudi zaradi tistih držav članic, eh, ki so v drugačnem položaju. To se nekoliko razlikuje od člena 116, kaj te če so pravni pogoji jasni, potem zadeve sicer niso laž, lažje, so pa jasnejše. In uh, pri klauzuli o prehodu bodo potrebna uh, velika politična prizadevanja. Naj navedem le primer in to bo najbrž eden izmed prvih ukrepov, ki ga bom sprejel. Ko je Evropski svet sprejel odločitev, da ne bo nadaljeval z digitalnim davkom, z davkom na digitalne storitve, se s tem niso strinjale e, tri države. In rekli so, da niso nasplošno proti temu davku, ampak da želijo počakati na soglasje na mednarodni ravni. In e, to se bo pokazalo čez nekaj mesecev, potem pa bi se rad vrnil k temu stališču in k obravnavi tega stališča v letu 2020. Nekaj sekund eh, za dopolnilno vprašanje. 30 sekund bom izkoristil za to, da izpostavim mednarodna pogajanja eh, na to temo OECD, G20, Evropska unija. Mm, seveda ne bo eh, mogla odločno nastopiti v teh pogajanjih, če ne bo enotna številni zelo pozorno spremljamo uh, to temo in s tem bomo nadaljevali tudi v prihodnih mesecih. Uh, upam, da se nam boste pridružili. Oui, on, on de le, de le faire dans la... Ja. Skušal se bom na to osredotočiti, kolikor bo tole mogoče. upam, da bomo dosegli napredek v pogajanjih eh, v okviru OECD. Eh, upam, da, bo, da bodo rezultati boljši, kot smo jih pričakovali še pred nekaj meseci. Eh, ne moram reči, da sem ravno optimističen, sem pa manj pesimističen kot pred nekaj meseci, kajti razprava med evropskimi državami in pa ZDA je napredovala in obstaja možnost rešitve. Oh, Hvala sedaj pa Jose Manuel Fernandez za ILS. Karo komisarju Indžit. Hvala za besedo, predsedujoča, gospod Gentiloni. Seveda, morali boste tudi sodelovati z ostalimi komisarji, zlasti s komisarjem za zaposlovanje, zlasti na področju zunanih šokov in blažilcev zunanih šokov. Prej ste tudi omenili schemo za pozorovanje v primeru brezposelnosti. Kako pa bo ta schema sploh delovala ali bo temeljila na subvenciji oziroma na posojilih ali bo veljala za vse države članice Evropske unije oziroma samo za države evroobmočja. Se pravi, potrebujemo več podrobnosti. Seveda potrebujemo takšno zavarovanje za brezposelne. Najlepša hvala za to vprašanje v pismu o nameri je moja naloga na tem področju zelo jasna. Seveda, ne bom te naloge opravil v teku tega zaslišanja, kajti vse še ni najbolj jasno, ampak že sami ste izpostavili glavne povdarke, glavne izzive, ki nas čakajo. Že prej sem povedal, kaj ta schema ne sme biti, ne sme pomeniti trajne prenose finančnih sredstev, s njo ne smemo slabiti strukturnih reform. To ta schema ni in ne sme biti, poleg tega tudi ne sme biti nek avtomatiziran mehanizem za porazdelitev finančnih sredstev. Omenili ste tudi možnost posojil in tudi proračunsko podporo, na kateri bi lahko temeljila ta schema. Posojila zlasti v trenutni gospodarski nomenklaturi posojila morda niso najboljša, in so šipkejše urodje, kakor pa neposredna proračunska pomoč, ki pa mora biti seveda zelo in visoko financirana. Zakaj je to pomembno? Če se soočamo z zunanjimi šoki, ki zadevajo več držav, potem lahko te šoke oblažimo samo z občutnim financiranjem. Seveda treba je jasno opredeliti to schemo, sedaj se porajajo različne možnosti, recimo ena možnost je, da schema temelji na posojilih, potem pa bi prišlo do prehoda k neposredni proračunski pomoči. Možnosti je veliko, v naslednjih tednih bomo to dorekli, kajti moja naloga je, da ne mudoma zelo hitro dorečem to definicijo, ne pa seveda v teku tega zaslišanja. Thank you. Hvala za to pojasnilo. Ali boste tukaj tudi upoštevali metodo skupnosti za oblikovanje te definicije, za določitev ustroja te scheme? Je pa res, da potrebujete tudi določena jamstva v okviru proračuna. Moje vprašanje pa je, kakšen znesek mora predstavljati uh, ta jamstva. Ne vem, ali ste že določili ta znesek oziroma ali ste že določili zgornjo mejo. Mislim, da ste že sami odgovorili na svoje vprašanje. Seveda, treba bo določiti samo schemo in v primeru scheme ki temelji na posojilih oziroma ki temelji na proračunski podpori, imamo seveda različne posledice, ki seveda izvirajo iz različne oblike te scheme. V prvem primeru so posledice bolj obladljive. V drugem primeru, ko gre za neposredne prenose, pa so te posledice malo bolj kompleksne in jih je tudi treba upoštevati v večletnem finančnem okviru predvsem zato, ker pač zahtevajo še dodatna finančna sredstva v okviru večletnega finančnega okvira. Seveda, kot sem že prej omenil, bomo v naslednjih tednih to rekli samo definicijo in koncept ter različne posledice te scheme in naših metod. Kjo. Najlepša hvala. Sedaj pa Iro Einoloma za S in D. Mr. Gentiloni. Hvala za besedo, gospod Gentiloni. Res imate neverjeten politični življenje pis in tudi izkušnje, ki vam bodo seveda pomagale pri vaši nalogi. Seveda, vaš portfelj je zelo večplasten, zadeva pa tudi obdavčitve. Tudi jaz sem dobil nekaj telefonskih klicev, ki so me pozvali, da Evropska unija mora storiti več na področju obdavčenja, tako da bo tudi obdavčitev bolj uravnotežena in enakopravna. Zato zlasti potrebujemo pošteno digitalno obdavčenje. Prosim, da mi sporočite vaše namene glede obdavčitve velikih tehnoloških velikanov in multinacionalk. To je prvo vprašanje, potem pa še drugo vprašanje. To pa je povezano z vašo vlogo na področju mednarodnih pogajanj v zvezi z digitalnim obdavčenjem. Najlepša hvala za to vprašanje. Cilj je seveda zelo jasen. Digitalna revolucija je sabo prinesla tudi nedopustne razmere. In sicer, da se vrednost ustvari zelo pogosto s podatki, in sicer s našimi podatki, osebnimi podatki. Ampak to obdavčitev ne pride na istem kraju, kjer se ustvari ta vrednost. To je popolnoma nedopustno. Lahko pa povem v zvezi s tem samo naslednje. Države članice so se po pogajanjih tudi odločile, da bodo uh, nadaljevale z predlogom komisije. In sicer, da bomo sodelovali v okviru razprav OECD in G20. Sveda morda je to tudi neka strategija izhoda spričo različni težav, s katerimi se sedaj soočamo. Razumem pa, da sedaj obstaja resnična zaskrbljenost strani Združenih držav Amerike. Poleg tega pa obstaja tudi velika verjetnost, da bomo v okviru OECD-ja tudi dosegli in našli kakšne kompromisne rešitve. Evropska unija na tem področju igra zelo pomembno vlogo in moram povedati, da sem zelo optimističen in mislim, da bomo naslednje leto na globalni ravni našli tudi ustrezne rešitve. Dopolnilno vprašanje. Hvala za to pojasnilo. V svojih pisnih odgovorih ste tudi zapisali, da če ne bo prišlo do mednarodnega dogovora, bo Evropska unija podala predlog za evropski digitalni davek. Se pravi, zanima me, kaj bo prišlo prej. Ali bo komisija še naslednje leto podala nov predlog, ali bomo počakali na rezultate mednarodnih pogajanj. Hvala, moj program je zelo jasen. Če ne bomo naslednje leto dosegli konsenza, bo Evropska unija podala svoj evropski predlog. In sicer v tretjem letu četrtletju naslednjega leta se bomo lotili tega evropskega predloga. Je pa res, da bomo še počakali, da se mednarodna pogajanja zaključijo. Ničesar ne bomo prehitevali in prejudicirali. Moram pa tudi povedati, da sem popolnoma zavezan temu, da tudi Evropska unija naslednje leto pripravi evropski predlog, če ne bomo dosegli mednarodnega konsenza. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo Ernst Urtasunc za zelene. Hvala za besedo, predsedujoči gospod Gentiloni. Seveda, omenili ste, da nas čaka upočasnitev gospodarske rasti in seveda potrebujemo orodja za stabilizacijo. Je pa res, da smo v preteklosti zagrešili hude napak in lahko se zgodi, da jih bomo ponovili. Seveda treba je nadaljevati s temi reformami, dejali ste, da bomo prenovili dvojčka in šestočka, to pozdravlja naša poslanska skupina. Zanima pa me naslednja. Evropski davčni odbor je dejal, da imajo te reforme tudi anticiklične učinke. To je tudi omenil gospod Dragi. Se pravi, zanima me, ali so te norme, ki jih sedaj uporabljamo, anticiklične narave in zanima me, kako se lahko izognemo takšnemu anticikličnemu učinku. Najlepša hvala. Hvala. Sveda, tveganje prociklični učinkov je zelo jasno. Evropski davčni odbor je tudi to tveganje jasno izpostavil. Ob koncu pregleda, ki ga bomo zaključili decembra, se pravi, govorim o dvojčku in šestorčku, pa bomo seveda tudi dorekli naslednje ukrepe, ki so potrebni sam osebno cenim in spoštujem filozofijo Evropskega davčnega odbora. Vse mora biti preprosto, anticiklično in izvršljivo. Ta filozofija tudi upošteva številne ugovore, ki ste jih že danes omenili v zvezi s tem, da imamo preveč kompleksne elemente v paktu za stabilnost in rast. Ampak seveda po pregledu bo treba sprejeti odločite o nadaljnih korakih, to bo storil kolegi in tudi ostale evropske institucije in ta odločitev ne bo enostavna.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 določene probleme lahko rešimo tudi z drugačnimi orodji in da s tem nam ni treba popolnoma prenoviti in prevetriti obstoječi zakonodajni okvir. Je pa res, da bomo do konca tega leta še dorekli naslednje korake. Dopolnilno vprašanje. Omenili ste, da boste ustvarili politično dinamiko, ki bo šla v to smer. To je tudi omenil sam Evropski davčni odbor potem pa ste tudi v pismu omenili makroekonomske postopke, recimo v preteklosti so bili postopki nesimetrični, zlasti glede postopka MIP. To je tudi povezano z trgom nepremičnin. Prosim, da mi to veliko bolj pojasnite. Uh, yes, the analysis of ma analiza makroekonomskih neravnotežij je bila zelo koristna. S to analizo so tako države članice, kakor komisija dobile v pogled v nove predloge, smernice in ideje in ne samo v povezavi z tradicionalnimi finančnimi vprašanji, ampak tudi v zvezi z ostalimi, kot je trg nepremičnin, javni dolg in podobno. Ti pogoji so seveda ključnega pomena in jih je treba tudi izpolniti. Sam tudi mislim, da jih je treba tudi okrepiti v bližnji prihodnosti. Najlepša hvala sedaj pa Francesca Donato za idejo. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, govorila bom italijansko. Spoštovani gospod Gentiloni, v pisnih odgovorih Evropskemu parlamentu ste zapisali, da želite podpirati gospodarsko politiko, ki vzpodbuja rast. Želite najti ravnotežje med trajnostjo in pa kratkoročnimi problemi, zagotoviti nameravate ustrezno prožnost v pravilih Evropske unije kaj natančno eh, ste mislili za to primerno mero prožnosti, katere ukrepe boste sprejeli in katere kriterije boste uporabili, če boste ko boste odločali o proračunih držav članic, ali boste uporabljali predvsem politične kriterije in popuščali tistim državam, eh, ki eh, so vam politično blizu, torej ki so iz eh, iste stranke kot vi ali pa boste upoštevali načelo eh, rasti in pa potrebo po vlaganjih v posameznih državah članicah. Hvala lepa, gospod Donato. Prožnost je tudi podvržena določenim pravilom, kar pomeni, da so bila v sporočilu komisije zapisana pravila za posodobitev pakta stabilnosti in rasti in ta pravila je potrebno upoštevati. Torej, zelo dobro vemo, kateri so temeljni kriteriji. ki jih bomo uporabljali v dialogu med Evropsko komisijo in pa državami članicami. In znotraj teh kriterijev lahko uporabljamo prožnost. Ključnega pomena pri tem pa so tudi letni načrti izvajanja reform, pa tudi vlaganja. Zradi tega tudi imamo specifično klauzulo za vlaganja. Upoštevati je potrebno tudi tako imenovane izredne razmere, v katerih se lahko znajde določena država članica zaradi nepredvidenih dogodkov. Vendar pa mislim, da pri tej prožnosti nobene vloge ne sme igrati politična pripadnost. Tu ne moremo imeti političnih diskrecijskih pravic. Kot komisar za gospodarstvo menim, kot bodoči komisar za gospodarstvo menim, da da mora prožnost temeljiti na kriterijih, ki so že upisani v naš sistem. Ja. Dopolnilno vprašanje. Me slišite? Da bi ponovno zagnali rast evro območja, ste dejali, da potrebujemo ekspanzivno politiko in pa da je potrebno spodbuditi produktivnost, ampak države z visokim javnim dolgom naj bi bile previdne in se držale eh, zaves eh, davčnega svežnja. Eh, kaj pa velja za to območje, v katerega spada tudi Italija? Ali nameravate tukaj uporabiti zlato pravilo za vlaganje v raziskave razvoj? Ali nameravate uporabiti kohezijska sredstva? kljub javnemu proračunu, ki je bil že predstavljen. Pa, certamente... Già... Seveda. Že danes poteka dialog eh, znotraj evropskega semestra z posameznimi vladami in ta dialog predvideva uporabo večjega manevrskega prostora za javna vlaganja v državah članicah, ki so v težavah. Vprašanje eh, zlatega pravila je tema, o kateri se bomo morali še pogovarjati. Večkrat sem že navedel Evropski eh, davčni organ, ki je namenjen specifično javnim vlaganjem, ki so vezana na dosego okoljskih ciljev in o tem se bomo pogovarjali v prihodnih mesecih. Najlepša hvala, sedaj pa Rafaele Fito, EKR. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se vrnil k temi pakta stabilnosti in rasti. Naj vam zastavim specifično vprašanje, ali se vam zdi prav, da bi posegli v točko, ki je povezana z evropskim proračunom. Gre za uh, sredstva namenjena državam članicam in sicer v okviru kohezijske politike. Predsednica Evropske komisije, gospa von der Leyen, je omenila zelo pomembne programe povezane z zagotavljanjem rasti. Govorila pa je tudi o paktu stabilnosti in uh, rasti. Glede na to, da bomo imeli revizijo tega pakta, me zanima, ali menite, da bi bilo mogoče iz pakta stabilnosti in rasti izključiti kvoto sofinanciranja, ki je namenjena državam članicam, kaj ti znašli smo se v paradoksu, po eni strani sredstva zagotavljamo, po drugi strani pa preprečujemo njihovo uporabo zaradi pakta stabilnosti in rasti. Če bo potekala revizija pakta stabilnosti in rasti in eh, glede na to, kar je že povedala predsednica komisije in kar ste dejali tudi vi, ali lahko bolj specifično odgovorite na to vprašanje, kaj ti trenutna situacija vodi v okrepitev neenakosti. Gospod Fito, zahvaljujem se vam za vprašanje. Verodostojnost zahteve ki ste jo podali, sploh ni vprašljiva. Na evropski ravni se o tem razpravlja že kar nekaj časa. Želel bi le in zato bom izkoristil vaše vprašanje. Opra, opravičujem se vam zato že vnaprej. Rad bi le izpostavil nevarnost, tveganje, ki si ga kot Evropska unija ne moremo privoščiti. revizija naših pravil. Trenutno govorimo o pregledu šestorčka in dvojčka. Revizija naših pravil torej ne more pomeniti rešitve za vsa v tem trenutku odprta vprašanja, kjer se politična mnenja razhajajo in kjer se razhajajo mnenja držav članic ne pravim, da, sem, da nasprotujem vaši hipotezi, ampak pravim, da če se bomo odločili, da spremenimo pravila pakta stabilnosti in rasti, moramo zelo previdno izbrati naša prednostna področja. Ne moremo izbirati le posameznih elementov in ne moremo uvajati izjem na preveč področjih. Potrebno je določiti prednost na področje. Govorili ste in tukaj se je nasplošno govorilo veliko o, o okolju eh, in pa o vlaganjih v to področje. Govorili ste tudi o rasti razmisliti moramo o možnosti zakonodajnih sprememb pakta stabilnosti in rasti. Kaj ti? Če bomo ustrajali zgolj pri bolj jasnem tolmačenju, številnih ciljev ne bomo mogli doseči, preprosto bodo nerealistični, kaj ti presegajo zgolj obseg tolmačenja teh pravil. Dopolnilno vprašanje. Ja, nadaljujemo z istim področjem glede na prispevke, ki smo jih že slišali danes, gre za različna pravila eh, glede stabilnosti in financiranja posameznih držav članic. Bi vam rad zastavil še sledeče vprašanje. Ali ne menite, da bi bilo veliko bolje, če bi glede na eh, prožnost, glede na načelo prožnosti, ki ga imamo, zagotovili večjo prožnost državam članicam pri javni porabi, ne glede na končni cilj. Ali ne bi bilo bolje dati državam nekoliko bolj proste roke, kar zadeva ulaganja? Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da imamo jasno stališče glede tega. Kajti pogosto se znajdemo v začaranem krogu, namreč eh, javna poraba se povečuje, eh, cili niso uresničeni eh, in potem sledijo upozorila za evropske ravni. Ja, seveda se moramo osredotočiti na vlaganje, na strukturne reforme, na vse tisto, kar bo uspodbudilo rast našega gospodarstva. Če si ogledamo proračun v zadnjih letih, potem lahko rečemo, da je pakt stabilnosti in rasti eh, pomagal pri preprečevanju večjih kriz, pomagal je tudi pri zmanjšanju primankljaja, vendar pa ni pomagal pri zmanjšanju zadolženosti in tudi eh, ni okrepil ulaganja in pa izvajanja strukturnih reform. Zaradi tega eh, se bo morala prihodna revizija osredotočiti ravno na te cilje. Najlepša hvala. Sedaj pa Sigfrid Murešen iz odbora za proračun in ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod kandidat za komisarja, z vami bi rad razpravljal o proračun Evropske unije in pa o financiranju Evropske unije in vplivu Brexita na obe področje. Kajti potrebovali bomo nova finančna sredstva in pa nove prednostne naloge. Zaradi tega je eh, razprava o lastnih sredstvih Evropske unije še toliko pomembnejša kot v preteklosti. Nadaljevati bi morali eh, z eh, projektom uvedbe davka na oglik na evropskih mejah. Evropska komisija je v preteklosti skušala uvesti sistem lastnih sredstev, pa je to ni uspelo. Kako se boste tega lotili drugače, kajti bolj kot dekoli prej potrebujemo uspeh na tem področju, kako boste prepričali države članice? In še tretje vprašanje, prilagajanje davka na oglik na meji, kako boste eh, prepričali, da to ne bi negativno vplivalo na konkurenčnost naše industrije? Najlepša hvala. Uh, well, about, uh, Najprej klasnim sredstvom. Ja, seveda. Veliko področji je v mojem portfelju in tudi to je med njimi, vendar pa ta sredstva seveda niso moje sredstva. Najprej. Imamo dajatve carinske unije, ki so ključnega pomena za naša lasna sredstva. Poteka razprava o desetih odstotkih oziroma dvajsetih odstotkih za države članice oziroma za Evropsko unijo. Razprava se bo nadaljevala. Potem je tukaj davek na dodano vrednost, tukaj je lahko učinek naših odločitev takojšen. Kar pa zadeva nova orodja za zbiranje lastnih sredstev, tukaj gre predvsem za uvedbo novih davkov, recimo davek na oglik, na oglik, mejah ali pa enoten davek za pravne osebe. To so teme, s katerimi se bomo morali zelo podrobno ukvarjati. Če jih želimo vključiti v večletni finančni okvir, kaj ti? ni samo umevno, da eh, bodo ti predlogi zaključeni konec prihodnega meseca. Torej, to je tema, o kateri se bomo morali pogovarjati z vašim odborom. Mislim, da moramo delovati hitro in učinkovito pri davku za oglik na mejah, ampak kriteriji nikakor niso preprosti, kriteriji za določitev tega davka. Dopolnilno vprašanje, najlepša hvala. Vse te težave že poznamo, zaradi tega pravim, da potrebujemo eh, bolj odločne korake sedaj eh, in vi kot eh, prihodni komisar boste morali prepričati države članice. Ko ste govorili o svojem portelju, prej sem takoj pomislil na nekaj drugega in zato bi rad sedaj izpostavil davek na digitalne storitve ali bi tudi to lahko bil vir lastnih prihodkov. Poleg tega pa me zanima, koliki, kolikšen delež eh, predvidevate za lastna sredstva za prihodnji proračun. In glede na to, eh, da ste kandidat za prihodnega eh, komisarja za gospodarstvo, ne pa za kulturo, bi rad bolj konkreten odgovor. Jaz bi rad močnejšo osnovo za lastna sredstva, kajti proračun, ki temeli zgolj na prispevku bruto družbenega proizvoda, je sicer eh, zanimiv proračun, eh, najbrž logičen proračun, ampak prešibak proračun za Unijo v tem trenutku in v prihodnosti. Okrepiti moramo lastna sredstva. prejšnja komisija je že predlagala tri načine za ukrepitev lastnih sredstev. Jaz bom nadaljeval za tistimi projekti, ki spadajo v moj portfel in eh, sicer z vso politično prepričanostjo in odločnostjo, ki jo imam. To vam lahko zagotovim. Najlepša hvala. Sedaj pa Engin Eroglo iz eh, Renew Europe. Gospod Gentiloni za številne državljane, pa tudi za me, je načelo lasne odgovornosti eh, zelo pomembno. Le če deluješ v svojem imenu, si odgovoren za svoje dejanja. Evropska unija pa upravlja z pomembnimi veri in eh, odgovornost je pomembna tako v zasebnem življenju, kakor tudi v poslovnem življenju. Eh, nasprotnem primeru pride do asimetrije. In enako načelo mora veljati tudi za države članice Evropske unije. Odločitve morajo biti sprejete na istem eh, mestu in potrebno je varčevati z eh, sredstvi davkoplačevalcev. Zaradi tega moramo imeti tudi načelo nereševanja. Nobena država članica ne more jamčiti za eh, drugo državo članico. Moje vprašanje pa je, ali se boste držali tega načela, da države članice ne jamčijo za druge države članice. Nisem slišal začetka vašega prispevka, kaj ti eh, nekaj časa je trajalo, da sem si nadel eh, slušalke. Slišal sem dve tretjini, ne pa začetek vašega vprašanja. V prvi tretjini sem le rekel, da je za številne državljane, pa tudi za me, pomembna lastna odgovornost. In to odgovornost sem povezal z previdnim ravnanjem z finančnimi sredstvi. In zaradi tega sem vam zastavil vprašanje o e, načelu nereševanja. Ja, to je načelo, s katerim se strinjam tudi sam mislim, da imamo vsi skupno odgovornost. In uh, načelo odgovornosti bom uh, uporabljal tudi tekom svojega mandata. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Nimam kaj dodati pravzaprav. Še dopolnilno vprašanje? Rad bi se vam zahvalil za vaš uh, uvodni nagovor. Sami ste spregovorili o davkih, o okoljskih davkih, pa tudi o davku na digitalne storitve. Moj predhodnik eh, je še enkrat eh, poudaril, da dajete občutek, eh, da se želite tukaj v Evropi na mednarodni ravni zauzeti za rešitev problema, ki se. Eh, je pojavil eh, v zvezi z novimi davki zaradi sprememb na gospodarskem področju. Kje pa eh, nameravate najti ta nova sredstva? Na evropski ravni ali druge? Ja, seveda, prizadevanja bodo mednarodna prizadevanja, kaj ti. Prešel bom na angliščino. Šlo je za spontan odziv v italijanščini. Ja, seveda so potrebne mednarodne zaveze na področju davka na eh, digitalne storitve. Mislim, da imamo sedaj konkretno možnost, da dosežemo rezultate. Temu ni bilo tako pred nekaj meseci razprava v okviru OECD je napredovala in razvija se v smeri splošnega davka za velika podjetja. Ne govorim zgolj o digitalnih platformah, ampak o velikih podjetjih na splošno. Mislim, da je to sprejemljivo kajti eh, digitalizacija se odvija povsod, eh, ne le v digitalnih multinacionalkah, ampak v vseh multinacionalkah in mislim, da Evropa to lahko sprejme. Hvala lepa. Pier Nikola Pedicini. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod kandidat za komisarja, da odgovarjate na naše vprašanje. Prebral sem, da so med eh, vašimi nalogami tudi eh, zelena ulaganja. Dosegli naj bi cilje trajnostnega razvoja v okviru trajnostnih naložb, hkrati pa bi morali zagotoviti tudi izvajanje pakta stabilnosti in rasti, ki je bil že večkrat omenjen. Torej me zanima, kako nameravate zagotoviti ta zelena ulaganja za države, ki so visoko zadolžene in nimajo manevrskega prostora pri porabi. Kaj ti po našem mnenju nima smisla boriti se proti podnebnim spremembam, če si zato ne prizadevajo enako vse države članice v Evropski uniji. In mislim, da bo potrebnega veliko poguma, eh, če eh, boste želeli odpreti razpravo o varčevalnih politikah, eh, ki smo jih doslej imeli v Evropski uniji. Vi ste zmeraj podpirali to vrstno politiko, ki je vodila v krizo in pa v recesijo v Evropski uniji. Zagotovo pa, Evropska, pa, se, pa so se v Evropski uniji zaradi tega povečale razlike med državami članicami in znotraj držav članic. Kaj nameravate storiti v zvezi s tem ali nameravate postaviti pod vprašaj te eh, vrčevalne politike, ki smo jih sprejeli v Evropski uniji? Hvala lepa, gospod Pedičini. Naša pravila pakt stabilnosti in rasti. Niso uspele uspoditi rasti, niso uspele zmanjšati dolga in niso uspele ukrepiti vlaga. In tukaj gre za tri temeljna načela, ki so pomembna. Ampak pozabili ste na to, da so ravno ta pravila preprečila še hujšo krizo? Po mojem mnenju se moramo osredotočiti na dve točki. Na vsak način naša pravila v paktu stabilnosti in rasti že predvidevajo možnost uspodbujanja javnih vlaganj. Torej, ta slavna prožnost pri vlaganjih je že vključena v naša pravila. In druga točka, ne moremo zanemariti, in to ni argument, ki velja zgolj eh, za Italijo, da se težave pri javnih vlaganjih pogosto ne pojavijo zaradi evropskih pravil. Nažalost, se težave pojavljajo pri uspodbujanju vlaganj ne le v Italiji, ampak tudi drugje na ravni držav članic. Tudi če sredstva so na voljo in če evropska pravila uporabe teh sredstev ne omejujejo. Zares imate 10, minut, 10 sekund za dopolnilno vprašanje. Naj povem le, glede na to, da ste omenili Italijo, da Italije v uporabu sredstev preprečuje ravno evropski mehanizem. Zaradi tega ne moremo izvajati vlagan. Če ste se pripravljeni odzvati pogumno, kot sem dejal prej, eh, če bi preprečili Evropski centralni banki poseg eh, v primarno obdobje, ob, uh, v primarno področje, potem bi najbrž sprostili velika sredstva, ki bi jih lahko Italija namenila za vlaganja. In jih sedaj ne more. Ja, spoštujem vaše mnenje, ampak mislim, da se moramo mi osredotočiti na evropska pravila, da moramo zagotoviti, da bodo ta čim učinkovitejša na področju vlaganj, vendar pa evropska pravila niso vedno uvira za izvajanje vlaganj v posameznih državah članicah. Najlepša hvala. Gabriele Bišov, SND. Gospod Gentiloni, v preteklosti je obstajala velika neenakost na področju socialne eh, in pa okoljske ter gospodarske politike na ravni Evropske unije. Gospodarsko politiko je potrebno sedaj v večji meri uskladiti z eh, socialnim področjem. Kot je poudarila Ursula von der Leyen, je tudi čas, da poskrbimo za povezavo socialnega področja z tržnim gospodarstvom. Kako nameravate okrepiti torej socialno dimenzijo evropskega semestra in kaj boste storili, da bi dosegli boljšo konvergenčnost, kajti to je cilj nas vseh. Ali boste predstavili zakonodajni predlog? za letno oceno neenakosti razvoja osebnih eh, dohodkov, eh, zagotavljanja eh, strehe nad glavo in tako naprej. Najlepša hvala, gospa Bišov. Osebno sem zaradi lastnih uskušenj, ki sem jih zbral kot predsednik vlade, močno zavezan sodelovanju z socialnimi partnerji. To sodelovanje je pomembno pri sprejemanju gospodarskih odločitev in sodeloval bom s kolegom Nikolasom Šmitom na tem področju. To vam obljubljam. Kar pa zadeva pravila, evropski semester. je v preteklih letih vključil socialno dimenzijo v postopke sprejemanja odločitev. To je bila v glavnem posledica odločitev iz Göteborga. Gre seveda za evropski stebr socialnih pravic. Mislim, da bi morali v tej smeri nadaljevati. In jasno je, da moj mandat vključuje integracijo trajnostnih ciljev tisočletja Združenih narodov v postopek evropskega semestra. Kot veste, oziroma kot vsi vemo, imajo trajnostni cilji tisočletja tudi močno socialno dimenzijo, ne le močno okoljsko dimenzijo. In to bo po mojem mnenju novo orodje, ki bo zagotovilo več pozornosti socialnim vprašanjem. Dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Vseeno pa menim, da bi bilo zelo pomembno uvesti zakonodajni instrument, eh, predvsem eh, za minimalni osebni dohodek v Evropi. Veseli me, da ste omenili močnejšo vlogo socialnih eh, partnerjev. Kaj nameravate storiti, da bi okrepili njihovo vlogo na nacionalni in pa na evropski ravni? Seveda se strinjam z predlogom uh, za minimalni osebni dohodek v Evropski uniji. Tega nisem omenil, kajti to ne zadeva neposredno mojega portfelja, ampak v kolegiju bom vsekakor ta predlog podprl. Sedaj pa k Evropskemu semestru. Kaj bom storil? Gre tudi za ozaveščanje javnosti. Vključiti je potrebno socialne partnerje v državah članicah v dialog z vladami držav članic to bo okrepilo dialog eh, in bo pomagalo Evropski uniji, da bo lažje razumela eh, stališča tudi drugih deležnikov eh, in ne le vlad držav članic. Najlepša hvala, sedaj pa Ludek Niedermayer, ELS. Uh, hvala lepa, gentiloni, tukaj ravno za vami sem. Um, to včasih počnemo v parlamentu, torej um, gledamo vam za vrat. Videl sem, da ste um, ehm, najbolj pogosto v pisnih odgovorih govorili o davčnih vprašanjih. Predvsem ste govorili o digitalnem obdavčanju. Kaj pa še drugi vidiki, ki jih je podporil že prejšnji parlament? Torej, reforma TDV in pa konsolidirane davčne osnove za podjetja, CCTB. Uh, To je zelo pomembno za notranji trg, ampak v svetu je to vse blokirano in ni nobenega upanja. Zato me zanima, s kakšnimi konkretnimi ukrepi bi sprostili to blokado v svetu. Well, thank you, honorable Niedermeyer. I don't know if. Hvala. No, ne vem, kam naj se obrnem, eh, proti dvorani ali k vam? Hvala lepa, gospod Niedermayer. Res je, reforma DDV-ja in pa konsolidirane davčne osnove za podjetja sta dve ključne vprašanje za davčni portfel. Najprej glede reforme DDV. Nedavno smo že predstavili pomembne odločitve, sploh v zvezi z e-poslovanjem. Izvajanje tega zakonodajnega akta bo zelo ključno za države članice v bližnji prihodnosti. potem je tukaj še splošni predlog reforme DDV. Ta predlog bom izpostavil v prihodnosti. Bom pa pošteval to, da smo že dorekli nekatere reforme v preteklosti, in čim prej moramo tudi pridobiti zaveze držav članic. Um, DDV ne bo takošna prioriteta, ampak eh, po nekaj četrtletjih leta 2020 pa se bom posvetil tudi temu vprašanju. Sedaj pa še konsolidirana davčna osnova za podjetja. To pa je absolutna prednostna naloga, kajti ta notranja konkurenca med državami je nekaj nemogočega. Prav tako je marsikaj odvisno tudi od pogajanj v OECD. Ampak sam tukaj ne bom čakal in bom tako podal predloge za naprej. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje. Hvala lepa, lahko računate na mojo podporo. Sedaj pa še ta davek eh, na pregoditev na mejah, to je pomembno za pošteno trgovino. Koliko časa ne bi trajalo eh, vse to, kajti to je tehnično zahtevno vprašanje. In kdaj bi lahko to najprej začeli izvajati, po vašem mnenju? Mislim, da moramo tukaj biti hitri in učinkoviti pri tem davku na oglik na meji. Vemo, kakšne so tehnične in pa pravne omejitve. Ampak to ne sme pomeniti čakanja. Možno je sprejeti te prilagoditvene ukrepe, ki bodo skladni tudi s pravili svetovne trgovinske organizacije. In tako moramo začeti z delom pri tem. Hvala lepa, sedaj pa Jose Guzmao. Gue, ja, tudi on je tukaj za vami. Komisar in Nižitac, tam je što, ki je traš. Hvala za besedo, tudi jaz sem za vami. Nekaj pa je zelo jasnega in sicer Evropska komisija je zelo pritiskala na tiste države članice, ki so imele velik javni primankljaj, zlasti govorim o državah članicah v južnem delu Evropske unije. Evropska unija zelo hitro predpiše reze in varčevanja, ne pa naložb. Tukaj ne gre samo za to, da razlikujemo med državami članicami in kako države članice urejajo svoje gospodarstvo. To je sicer pomembno, ampak imamo tudi EMU, obstajajo pa tudi velika neravnoteža, ki pa dolgoročno ne morejo delovati. In zanima me, kako boste vi ukrepali na tem področju, ali bo nova komisija spodbujala naložbe ali samo reze. Kaj bo se storilo, če bo prišlo do sistemskih preseškov? Najlepša hvala. Well, you, hvala lepa, gospod Guzmel pravila imamo. In pravila se ne spreminjajo glede na gospodarsko okolje in pa glede na to, kar se dogaja v globalnem gospodarstvu. To pa ne pomeni, da je naša gospodarska politika vedno ena in ista. Res je, šli smo skozi globoko krizo pred desetimi leti. No, to je bila dolga kriza in pripeljala je do hudih težav z dolgom v številnih državah. To je bila ena izmed glavnih težav za našo gospodarsko politiko. Sam mislim, da smo bili precej učinkoviti pri upravljanju primankljajo in pa pri ohranjanju stabilnosti dolga. Ampak eh, nismo pa zadosti znižali dolgov. Sedaj pa počasi bolj razumemo, s čim se soočamo in sedaj se gospodarsko okolje precej spremenja. Kajti gospodarska rast se upočasnjuje in ni jasno, v kolikšni meri je to res in za koliko časa. Glede na trenutni položaj, mislim, da moramo ekonomsko politiko usmeriti eh, proti rasti, naložbam in če imajo nekateri fiskalni manevrski prostor, jih moramo pozvati k temu, da okrepijo spodbude za rast. To ne pomeni, da bomo spremenjali pravila, ampak jih pa lahko nekako prilagodimo spremembi gospodarske situacije v Evropi. Hvala lepa, dopolnilo vprašanje. Eh. Hvala za ta odgovor, ampak v državah s primankljajem obstaja določen problem vsaka država članica določen del svojih davkov nameni različnim ciljem. Pri davčni konkurenčnosti, no, mislim, da gre predvsem za nelojalno konkurenco. Zanima pa me naslednje, ali mislite, da je to problem v okviru člena 116 pogodbe o delovanju Evropske unije. Zanima me, ali boste v teh primerjih izvajali ta člen za določitev minimalne davčne stopnje. Yes, said, I... Hvala lepa. Kot sem že povedal in še enkrat ponavljam, ne moremo sprejeti ohranitve agresivne konkurence na podlagi različnih davčnih osnov za podjetja v Evropski uniji. Zato ja, bomo tukaj šli naprej s tem predlogom in bomo uporabili vsa pravna urodja na voljo. Seveda pa vemo, da obstajajo določene težave, ampak smo pa politično odločeni. Eh, s predvsem komisijem pa parlament bomo veliko teže um, torej vložili tudi v to. Hvala lepa. Sedaj pa Robert Bidron, SND, odbor za proračun. Madam Chair, I understood I was next on the list. Sem mislim, da sem bil sam naslednji. Um, tukaj piše Robert Bidron. no, ne vem, jaz tukaj tudi gledam seznam. No, potem pa je Damjan Buselager eh, za odbor za proračun, zeleni ali pač ne. Ne, ne, oni na vrsti. Nima tukaj vašega imena, John Havat iz Združenega kraljestva, sem in predstavljam odbor za proračun. Eh, ja, eh, seznam je bil dopolnjen, spremenjen. Se opravičujem, nisem vedela pravi, gospa predsednica. V redu, hvala lepa. V pismu nameri vam je predsednica zaupala to, da boste izvedli Evropski načrt za trajnostno gospodarsko rast in pa tudi usklevanje eh, programa EU Invest. Podpredsednik Dombrovskis pa bo tudi pristojen za usklevanje tega trajnostnega načrta EU Invest. In cilj bi bil to, da bi um, dosegli v naslednjem desetletju za um, en biljon um, naložb, ki so usmerjene okolje in pa podnebje. Tudi v prejšnjem zakonodajnem obdobju uh, smo že počeli podobno, ampak kako vi gledate na porazporeditev um, pristojnosti med um, podpredsednikom Dombrovskim in pa vami glede tega trajnostnega gospodarskega načrta in kakšne bi bile lahko posledice tega novega načrta na program Invest EU? Hvala lepa. Nasplošno rečeno, sem prepričan, da bomo dobro sodelovali s podpredsednikom Dombrovskisom. Tudi tukaj in pa drugih primerih moramo uskladiti naše delo imamo dve različni urodji. InvestEU je urodje, o katerem je parlament že govoril tudi pri večletnem finančnem okviru. S tem instrumentom eh, se osredotočimo na druge prednostne naloge. Mislim, da bomo tukaj imeli tehnično zmogljivost eh, pri grozdu Invest EU. In ta zmogljivost bo zelo koristna tudi zato, da spodbujamo naložbe v načrt za trajnostno Evropo. Zato bomo tukaj gotovo tesno sodelovali z roko v roki. Ehm, pa predsednik Dobrovski z se bolj specifično sretoča na zasebni kapital, kajti ta kapital nam bi bolj eh, vključevali v načrt za trajnostno Evropo. Kot rečeno, je ta ambiciozni načrt eh, um, zelo visok, eh, znesek je en bilion, torej tisoč milijard in sam se bolj sretočam na zasnovo načrta in pa na spodbujanje investiju potrebujemo več mehanizmov za te naložbe. Na vsak način potrebujemo veliko naložb v Evropo in pa v tehnološko preobrazbo. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje. Ja, enostavno vprašanje, gospa predsednica. Na evropski ravni po veliko naložb in upam, da bodo vse okolju prijazne in pa trajnostne. Kakšni so glavni mehanizmi, s katerimi želite zagotoviti, da bo to dejansko tako pri investiju in pa tudi pri vseh drugih ustreznih programih? Ja. Poznam metodo za preverjanje okoljskih standardov. Nedavno smo oblikovali to metodo v službah komisije vedno pročujemo okoljsko razsežnost vseh naložb. Naprimer pri InvestEU imamo na voljo sektor za infrastrukture, eh, kjer se vlaga v trajnostno infrastrukturo. To je en primer. Potem pa so tukaj še druge vidike. Pri InvestEU so prednostne naloge okolje, digitalizacija, socialne naložbe, izobraževanje, veščine in trajnostna infrastruktura. Okoljska razsežnost bo pri vsem tem obravnavana z ustrezno metodo. Hvala lepa. Sedaj pa Damjen Boselager za odbor za proračun zeleni. Hvala, predsednica, gospod Džentroni. Eh, Zadnja finančna kriza je sploh prizadela mlade številni sploh nima več možnosti, da poišče prvo eh, zaposlitev, to pomeni dolgoročne posledice, pa tudi um, psihološke posledice za njih, ne samo ekonomskih. Eh, tukaj bi imeli prvi fiskalni instrument za konvergenco in pa za konkurenčnost. Eh, Nekatere pomembne značilnosti so še vedno nejasne, sploh ko gre za velikost in pa fleksibilnost orodja. Kot prvo, um, ali boste poskrbeli za to, da bodo um, sredstva prišla do pravih ljudi in ali bi z instrumentom lahko povečali odpornost evroobmoča in ali mislite, da moramo s tem instrumentom tudi doseči makroekonomsko stabilizacijo. Hvala. Ta predlog so potrdili na evro vrhu junija. Ta nov instrument je bil res potrjen, torej ta instrument za večjo konkurenčnost, ki ste ga menili, BSCC. Torej za konvergenco in pa konkurenčnost. To je zelo primeren instrument in poskrbeti moramo za ustrezne sredstva za ta instrument. To mora biti tudi urodje za stabilizacijo. O stabilizacijskem urodju smo se že veliko pogovarjali tudi v svetu. Razprave so bile vedno težke a ta predlog je zelo ciljno usmeren. Naš cilj je, da okrepimo strukturne reforme in konvergenco. Potrebujemo za dosti visoka sredstva in tudi ustrezno nadaljne spremljanje. To je moja zaveza eh, tukaj pred vami. Hvala. Dopolnilno vprašanje. Kakšna je pa vloga Evropskega parlamenta in pa odbora za proračun pri vzpostavitvi upravljanja in pa kriterijev za razrešnico pri tem instrumentu BSSC in ali boste vključili tudi podnebno učinkovitost v ta merila? Ja, smo se pogovarjali o tem vseh teh merilih upravljanja in pa o prioritetah pri tem instrumentu. Podnebje je gotovo zelo pomembna prednostna loga, ki jo bomo upoštevali. Hvala lepa. Sedaj pa Dragos Pizlaru iz Renew. Hvala. Očitno vlada soglasje, da so strukturne reforme ključne za odpornost na šoke in pa za stabilnost in konkurenčnost, ampak tudi pri evropskem semestru eh, ni bilo pravega izvajanja teh strukturnih reform, ne zadosti hitro eh, je to potekalo po finančni krizi, eh, pa čeprav so takrat vsi govorili o stabilnosti. Sedaj smo naveličeni očitno teh reform, ni pravih zavez za naprej. To je treba spremeniti, če želimo spremeniti v status za kvo v um, državah izven EU, uh, tudi moramo nekatere stvari spremeniti, kajti imamo um, države EU in pa um, izven evroobmočja ni zadosti reform in to je pogost problem. Strukturne reforme so namenjene temu, da bi povečali gospodarsko konkurenčnost, ampak prednosti so vidne šele na daljši rok. Gospodarske, socialne posledice pa so vidne na krajši rok naprimer poglobljenosti veščine in pa um, reforme pri izobraževanju in sposabljanju ter pa pri zmanjševanju revščine. Tukaj um, gre vedno vse na kratki rok pri izvajanju reform. Kaj mislite o tem? Um, torej, ali se boste zavezali temu, da bi spodbudili strukture reforme in kaj boste naredili za to, da bo tudi države izven evra sodelovali pri tem naslednjem reformnem svežnju? Hvala. Uh, thank you, Hanna. Hvala lepa, um, gospod Pislaru. Komisija in parlament bosta odigrala ključno vlogo pri spodbujanju strukturnih reform. To mora biti prednostna vloga za nas vse, kajti res se lahko spopadamo za upočasnovanje gospodarstva na več različnih načinov. Lahko sprostimo fiskalno politiko. Strukturne reforme so na srednji rok edini način za to, kako bomo dosegli večjo gospodarsko rast in pa blaginjo za vse. V vseh sektorjih dejavnosti in pa pravil, če bomo pravila spremenjali, velja, da bomo predvsem eh, dali prednost strukturnim reformam. Ste poslanci in vsi vemo, da pride do naveličenosti in potrudnosti pri strukturnih reformah in pogosto to ni povezano z evropskimi pravili, ampak je to rezultat nacionalnih elementov in razlogov, naprimer nestabilnost, je že takšen problem. Potem se sprejme odločitve, ampak eh, posledice so vidne šele čez nekaj let, ne pa v parih tednih in mesecih. V naših državah je vedno več politične nestabilnosti, to pa slabi težnje potem, da bi dejansko izvedli strukturne reforme. Ampak to je še en razlog več, zato da smo kot evropske institucije zavezane napredku. Tudi sam želim tukaj gotovo nekaj narediti. Hvala lepa. Dopolnilno vprašanje. Omenili ste program InvestEU, kar nekajkrat eh, ste to izpostavili. Hvala lepa za to. Res mora biti bolj ponostavljen, eh, moramo tukaj delovati bolj ponostavljeno in pa fleksibilno, glede na vse proračunske omejitve. Ali um, boste vključili tudi tehnično pomoč in kako boste vključili geografsko um, ravnotežje med državami članicami in kako bi zagotovili um, ta geografski ključ pri porazporeditvi eh, sredstev, kajti vemo, kakšna je širša slika pri instrumentih na evropski ravni. Sorry, da seveda je InvestEU zelo ključen program za nas vse. Tukaj bi um, investirali okoli 650 uh, milijard in tukaj ne želimo nikakršnih omejitev. Ne moramo se omejevati na določene države. Tukaj spremljam zavezo da enakopravno porazporedimo ta sredstva po celotni Evropski uniji. Hvala lepa. Sedaj pa še Eniko Giori, LS. Najlepša hvala. Če mi dovolite, bom govorila mačarsko. Eh, hvala še enkrat za besedo prosim, da me pripričate, da boste dejansko verodostojni v svoji vlogi. Moram povedati, da se je Italija v zadnjih letih zelo zadolžila. Sama sem predstavnica Mačarske in ne strinjam se s tem, da je bila komisija tako popustljiva do Italije, ne pa do Mačarske. Tako je recimo zaustavila določene kohezijske sklade na mačarskem. Finančna disciplina mora biti uravnotežena in komisija tukaj spet ni najbolj pregledna in poštena do določenih držav članice obnaša tako, do drugih pa čisto drugače. Vsi vemo, da je Italija tudi v času zadolženosti opravila številne strukturne reforme in na takšen način je tudi ustvarila nova delovna mesta. Zanima me, kako boste popravili te napake v prihodnosti. Much, Hvala lepa, gospa Geri. Naj bom čisto jasen. Uh, nikakor ne bo nobenih dvojnih standardov pri izvajanju naših pravil. Tu gre za zaupanje, razumem, kar pravite. Danes sem že marsikaj povedal in lahko si pogledate moj življenjepis, ampak predvsem gre za zaupanje. To, kar pravim, je moja zaveza. Ne bo nobenih dvojnih standardov. In tudi moja preteklost eh, to lepo kaže, tudi to, kar sem napravil v italijanski vladi, to lepo potrjuje. Namreč vedno sem, tudi ko to ni bilo lahko, se zauzemal. za evropska pravila. Pa čeprav smo morali um, tukaj v okviru teh pravil sprejeti pristop bolj naklonjen spodbujanju gospodarske rasti. To je bilo vedno moje stališče. Ne bo nobenih dvojnih standardov do nobene države in predvsem zaupanje med nami je ključno. Zaupanje, da bomo vsi delali v prid interesov Evropske unije. Hvala, dopolnilo vprašanje. Hvala za ta odgovor, ampak imam vseeno določene pomisleke v zvezi s tem, kajti če bomo spoštovali vse predpise, bomo samo spodbujali nestabilnost in povečali brezposelnost. To pa tudi pomeni, da tiste države, ki ne spoštujejo pravil, bodo eh, pravzaprav ustvarile gospodarsko rast, druge pa ne. Res bi si želela, da bo tudi komisija v naslednjih letih storila tudi nekaj na tem, da se zmanjšajo davke, kajti če bomo fizične osebe še bolj obdavčevali, bomo priča temu, da bodo državljani Evropske unije Evropsko unijo dejansko zapustili. Hvala, res tukaj imamo na voljo veliko urodi. Eno, naprimer, je ta davek na oklik na meji. S tem lahko preprečimo to, da so naše podjetja prikrajšana napram drugim. Potem pa še enoten davek na podjetja. To je še en mehanizem med drugimi. Sam ne bi bil tako zelo pesimističen glede tega, kar smo že dosegli pri ustvarjanju delovnih mest in pa boju proti brezposobnosti v zadnjih letih. Seveda, v številnih državah je to še vedno problem, tudi v moji državi je to tako, sploh v nekaterih regijah v nekaterih državah. Ampak, če si pogledamo nazaj v krizna leta, eh, vendarle lahko vidimo, da smo dosegli napredek. Sedaj moramo ta napredek še nadgraditi in lahko dosežemo še boljše rezultate. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa vsem poslancem in poslankam za vprašanja. Hvala lepa gospodu kandidatu za odgovore. Sedaj pa prosim gospod Gentiloni za krajšo zaključno izjavo do pet minut, potem pa bomo zaključili s tem srečanjem. Eh, ma, innanzitutto vi ringrazio. Najprej bi se vam rad zahvalil, kaj ti za nami so tri ure intenzivne razprave. Rad bi se zahvalil tudi tolmačem, ki kot sem izvedel v zadnjih letih, odlično upravljajo svoje delo in so mi omogočili, da z vami kar najboljše sodelujem. Današnji dogodek je pomemben korak v demokratičnem procesu. Pogosto razpravljamo o ustreznosti evropskega demokratičnega postopka, o celovitosti tega postopka in da sem lahko sodeloval pri današnjem eh, zaslišanju, da sem se lahko pripravil na to zaslišanje, je zame le potrditev, da ima evropska demokracija sicer določene omejitve, da pa obstaja, da deluje in da bo zagotovila prihodnost Evropske unije. Zato se vam zahvaljujem. Dovolite, da se vrnem le k eni točki. Ker želim podati še bolj jasno mnenje, kaj ti pri odgovorih eh, oziroma pri vprašanjih so se pojavljale podobne teme. In temeljna točka, ki jo želim povdariti, je, da se želim boriti proti zastoju v sprejemanju odločitev, proti blokadam in zaradi tega želim vključiti, tako kot je to predvideno v naših pravilih, Evropski parlament. Ne moremo si dovoliti zastoja. Ne moremo si dovoliti, da ne sprejemamo odločitev oziroma da ne sprejmemo odločitev za številna področja, ki ste jih izpostavili danes. Davčna politika, rast, proračunska politika, pa še številna druga področja bi lahko naštel, ki morda niti niso v mojem portfelju. In če ne želimo zastaja, imamo le eno možnost. In sicer bom to označil z dvema besedama. Politika in zaupanje sta ti dve besedi. Politika pomeni vzpostavljanje zavezništev, iskanje kompromisov med različnimi političnimi skupinami, povezovati sever, jug, vzhod in zahod, različne dele Evrope brez takšne politike zastoja nikakor ne bomo presegli. Potrebujemo pa tudi zaupanje, medsebojno zaupanje. Brez zaupanja ne bo zmagovalcev in poražencev. Brez zaupanja bomo doživeli le poraz našega skupnega projekta Evropske unije. In zaradi tega Vas prosim, da mi izkažete zaupanje. Sem italijan, sem iz družine socialistov in demokratov, ampak če bom potrjen za komisarja za gospodarstvo, bom komisar za gospodarstvo Evropske unije. In boril se bom za Evropo. In zato vas prosim za zaupanje prosim za vašo podporo in prepričan sem, da bomo odlično sodelovali v našem skupnem evropskem interesu. Najlepša hvala za to jutranjo razpravo. Hvala lepa. Thank you. Thank you, Hvala lepa, gospod Gentiloni. Sedaj pa zaključujemo s tem sestankom potem pa se bodo sestali še koordinatorji z zaprtimi vrati in bomo ocenili to zaslišanje. Hvala. Rezidenta. Thank you.